mislim da vendarle moramo začeti kljub nekaterim problemom na pri uh, prihodu torej pred nami je osnutek dnevnega reda ali lahko smatram da smo ga sprejeli najlepše hvala sprejet eh, zapisnika seje 28. novembra 2013 Dnevne red, zapisnike ste prejeli, nihče ni ugovarjal. Najlepše hvala. Torej, tudi to smatram, da smo sprejeli zapisnik seje. In kot ponavadi bom podala sporočila predsednice pri glasovanju. Četrta točka je monetarni dialog z, pred, z Marijem Dragijem, predsednikom Evropske centralne banke temu bodo sledili bomo običajnemu formatu sprva predstavitev strani gospoda Dragija, potem pa eh, po pet minut za vprašanja in odgovore. Če boste zastavili vprašanje daljše od pet minut, ne boste dobili odgovora sploh. Eh, če bo pa vprašanje kratko, boste lahko v petminutnem slotu zastavili še dodatno vprašanje. Eh, ker boste imeli še čas na voljo. Najlepše hvala eh, in Marijo, dajem ti besedo. Najlepše hvala, Sharon. Gospa predsednica, spoštovani člani eh, odbora za ekonomske in monetarne zadeve. V zadovoljstvo mi je, da sem spet v vašem odboru dvoru pri tako ključnih trenutkih v naslednjih eh, dneh in tednih do konca tega mandata bomo ugotovili, če bo eh, lahko Evropska območje naredilo še en korak proti bančni uniji in pri tem lahko, po moje, vaša inštitucija odigra konstruktivno in ključno vlogo, da zagotovi da bo ta naslednji korak res evropski. To je tudi zadnjič, eh, ko se bom z vami natančno pogovarjal o zadevah, ki se nanašajo na enotni mehanizem nadzora. Odvisno od eh, podpore oziroma izvolitve v svetu bo Daniel Nui postala predsednica nadzornega sveta z 1. januarjem 2014 ona bo potem eh, tista, ki bo postala vaša glavna sogovornica, ko gre za enotni mehanizem nadzora. Danes bom se sprva ozrl na zadnje gospodarske monetarne dogodke v evropskem območju. Bolj natančno bom razložil eh, najnovejše odločitve na področju monetarne politike in predstavil bom napredek pri pripravah za e NM. Od septembra Po informacijah eh, so ja se potrdile ocene ECB-ja, da so pritiski um, na cenovni strani srednjeročno skromni. Ekonomsko okrevanje evropskega območja je eh, šipko. Eh, real eh, BDP se je v tem območju v zadnjih dveh kvartalih povečal od julija do septembra za nič cela ena odstotka na letni ravni, potem pa še nič cela tri odstotka v drugem kvartalu letošnjega leta. Kazalniki zaupanja do novembra kažejo, da je prišlo do eh, skromne rasti tudi v zadnjem kvartalu letos. Istočasno nezaposlenost ostaja visoka. Potrebne prilagoditve eh, bilance tako v finančnem in nefinančnem eh, sektorju pa še vedno vplivajo na gospodarsko dejavnost. Če pogledamo bolj naprej, pričakujemo, da se bo proizvodnja eh, počasi izboljševala oziroma večala, eh, zlasti zaradi večje potrošnje eh, na domači ravni, kar podpira naša monetarna politika. Aktivnost v evroobmočju pa naj bi imela koristi tudi zaradi večajoče se ga popraševanja po izvozu kljub eh, eh, zaradi zmanjšanja eh, negotovosti se izboljšujejo pogoji na finančnih trgih in eh, ne nazadnje zaradi fiskalne konsolidacije oziroma proračunske konsolidacije se je povečalo eh, zaupanje trg. Eh, trgov v evroobmočju. To ne bi pripomoglo k splošnemu uživljanju. Vendar pa so še vedno tveganja, ki se nanašajo na eh, ne pričakovane razvoj dogodkov eh, v, eh, v globalnem finančnih in monetarnih eh, okoljih. Višje cene blaga ter nedovoljšne eh, strukturne reforme lahko vplivajo na gospodarske pogoje. Inflacija na letni ravni je eh, novembra zrasla na nič cela devet odstotkov eh, po ocenah Eurostota, po nepričakovanem bistvenem pacu oktobra za nič cela sedem odstotkov. Cenovni pritiski v evroobmočju se pričakujo v srednjem obdobju, da bodo ostali skromni zaradi dolgega obdobja eh, nizke inflacije eh, se eh, lahko zgodi, da bo prišlo do počasnega zvišanja nekoliko pozneje do 2 odstotka. To pa kaže, da je oživljanje skromno in da um, dolgoročna pričakovanja inflacije so v skladu z uh, cenovno stabilnostjo. Monetarna in eh, še posebna kreditna dinamika obstaja eh, omejena in eh, rast kreditiranja privatnega sektorja se je stabilizirala, vendar še vedno na negativni ravni. Nizko kreditiranje se v bistvu zelo kažejo trenutna kreditna tveganja in stalne prilagoditve bilanc stanja tako v finančnem kot nefinančnem sektorju. Na osnovi ocen teh eh, gospodarskih razmer naj vam sedaj bolj na kratko razložim naše monetarne eh, politične odločitve. In sicer eh, julija smo sprejeli usmeritve za naprej glede na izredno nestanovitno okolje. Eh, rekli smo, da bo eh, ključna obrestna mera verjetno ostala na isti ravni ali celo nižji še nekaj časa vnaprej. In to je eh, seveda razlog, razlog temu seveda je slabi oziroma mrki obeti glede inflacije v eh, skladu z usmeritvami za naprej eh, smo se novembra odločili, da bomo dodatno znižali ključno obresno mero eh, z nič cela 25 na nič cela 25 oziroma nič cela 75 odstotkov pri eh, depozitnem inštrumentu pa smo ohranili isto obresno mero in sicer nič odstotno. Eh, naše usmeritve za naprej še vedno veljajo in pričakujemo, da bo ključna mera, obresna mera ECB-ja ostala na eh, enaki ali celo nižji ravni še kar nekaj časa. Monetarna politika se bo torej prilagajala tako dolgo, kot bo to potrebno prilagajanje oziroma uravnavanje obrestnih mer pa ni vedno dovolj za ohranjanje cenovne stabilnosti. In tukaj mislim na cenovno stabilnost v obe smeri. V tej eh, krizi zmanjševanja obrestnih mer so se počasi in bolj neenakomerno prenašala v evro območju zaradi fragmentiranosti finančnih trgov da bi se soočili s tem problemom, smo v preteklih eh, letih sprejeli kar nekaj nestandardnih ukrepov. Njihov namen je bil in je še vedno bolj uh, učinkovit uh, prenos uh, znižanja eh, obrestnih mer ECB, tako da naša monetarna politika pride do gospodinstv in podjetij v evroobmočju. To je bil tudi naš namen odločitve novembra, da nadaljujemo z vsemi operacijami refinanciranja v okviru eh, postopkov eh, oziroma tenderjev do julija 2015. Tako smo lajšali probleme financiranja bank, eh, ki se še vedno obotavljajo kreditirati državljane in podjetja. Pred dvema letoma smo zagotovili eh, financiranje Eh, bankam v evroobmočju eh, z dvema operacijama dolgoročnejšega financiranja za, tretjo, eh, za tri leta. Situacija se je od takrat bistveno izboljšala in banke so se odločile, da bodo letos vrnile okrog 40 odstotkov osnovno posojenega denarja. V skladu s tem presežna likvidnost denarnih trgov čez nos se je počasi zniževala in spremljala spremljamo možni in učinek eh, tega razvoja na našo monetarno politiko in upoštevamo tudi možno uporabo vseh inštrumentov, ki jih imamo na voljo. Kot ponavadi je treba počakati kar nekaj časa, preden politične eh, odločitve eh, pridejo do finančnih trgov in začnejo vplivati na gospodarsko. Novembrske odločitve glede obresnih mer, um, usmeritev za naprej in nadaljevanja z financ, eh, operacijami financiranja počasi vendarle prihajajo v gospodarstvo. Finančne uh, trge so uh, se zauzeli za našo monetarno politiko in, uh, in obresne mere na uh, trgu denarja in donosi na bančne obveznice so se znižali. Po drugi strani pa se popolnoma zavedamo nevarnosti padca, eh, če se nadaljuje eh, obdobje inflacije. V skladu z usmeritvami za naprej je eh, svet ECB-ja pripravljen po potrebi še naprej ukrepati, kot sem rekel na svoji zadnji tiskovni konferenci. Razen tega ne vidimo, da bi obstajalo tveganje eh, za, za finančno neravnovesje zaradi nizkih obresnih merih. Vendar pa so trendi še vedno zelo skromni na področju monetarne in eh, kreditne delovanja v evropskem območju. Vendar kljub eh, takim neravnovesjem, je treba upoštevati mm, tržno specifične inštrumente v rokah eh, makro eh, oblasti in zaradi tega eh, nadzorni organi eh, vključno z enotnim mehanizmom nadzora sedaj imamo, imajo ustrezne politike na makro in mikro ravni in prepričan sem, da jih bodo uporabili, če bo to potrebno. Naj vam sedaj nakratko predstavljam zadnje dogodke eh, pri vzpostavljanju NMA-ja enotnega mehanizma nadzora naše notranje priprave, katerih cilj je zagotoviti, da bo ECB prevzela svoje nadzorne odgovornosti novembra 2014, potekajo. Zagotovili bomo, da, bodo, da bo mandat ECB eh, e -ja se osrotočil na stabilnost cen in na ne bodo vplivale odločitve in eh, pomisliki pri nadzoru bank. Notranja pravila se pripravljajo za ločevanje med monetarno politiko in um, funkcijami nadzora in tukaj bo razdelitev oziroma ločevanje jasna. Vzpostavljamo organizacijo, kjer bo prenos informacij med dvema funkcijama omejen na tisto, kar je nujno vedeti. Vendar pa se bomo tudi izognili nepotrebnemu podvajanju struktur, ki niso vključeni eh, v postopke odločanja. To je eh, stroškovno učinkovito in verjamem, da boste to ocenili. Kar pa se tiče najemanja um, zaposlenih, eh, novih sodelavcev. Eh, tukaj smo že veliko nasedli pri srednjem in eh, visokem menedžmentu in nadaljevali bomo z kadrovanjem, ko bo za to čas. Pomemben del našega, naših priprav je splošna ocena, ki vključuje um, oceno um, nadzornega tveganja uh, in Drugo, na ta način bomo povečali transparentnost in izboljšali kakovost dostopnih informacij. Na ta način uh, bomo um, okrepili sektor in ugotovili, katere uh, ukrepi za izboljšavo so potrebni. In vse zainteresirane strani bodo lahko uh, prepričane, da so banke v svojem bistvu zdrave to bo pa eh, kma, ta, eh, priprave bodo kmalo zaključene. In eh, Frankfurta ima, v novembra imamo v Frankfurtu serijo sestankov. Na teh sestankih bo, ta sestanki so novembra že potekali, se upravičujem, in Na njih smo imeli izmenjavo mnen ter odgovore na vprašanja. Zelo natančno smo razložili, da podpiramo hitro odzivnost eh, bank, eh, ko gre za njihove probleme pri eh, bilancah in izdajo novih delnic. Ocena kakovosti premoženja se je začela novembra na osnovi zbiranja specifičnih podatkov. Razen tega osnovni eh, parametri um, stres testov uh, skupaj z EBO pričakujemo pred predstaviti na začetku naslednjega leta. In čisto na, eh, na kraju v tem kontekstu, kakšna je obravnava državnih obveznic. Um, AKR je uh, ocena, uh, kjer uporabljamo splošni regulativni okvir. Naša naloga ni ta okvir spreminjati, to je globalna razprava in glavni uh, kraj, kjer naj to poteka, je bazalski odbor. Uh, sm, Seveda pa uh, smo v, bomo v stresne teste vključili tudi državne obveznosti. Zato, da zagotovimo verodostojnost uh, skupnih ocen, uh, moramo čim prej vključiti varovala. Hierarhično uh, se začne z. Uh, za pri zas, zasebnimi veri, potem nacionalnimi javnimi varovali in v skrajni sili evropskimi inštrumenti. Eh, glede na eh, vprašanje reševanja razumem, koliko oziroma vem, da se je dosegel dogovor z eh, svetom o reševanju in oživljanju bank oziroma direktivi na tej področju. In naj vam še enkrat jasno povem, da je to pomemben korak eh, v smeri eh, oblikovanja bančne unije. Ampak razen tega eh, potrebujemo na drugi strani močen enotni mehanizem nadzora. Rad odgovornosti za nadzor in reševanje morajo biti usklajene na evropski ravni in zaradi tega pozivam tako vas kot svet, da hitro vzpostavite močen enotni mehanizem nadzora. Zato pa v bistvu v praksi potrebujemo tri elemente. Enoten sistem, enoten organ in enoten sklad ne smemo vzpostaviti enotnega mehanizma nadzora, ki bo enoten samo v imenu. In zaradi tega me skrbi, da bi eh, postopek odločanja postal eh, preveč kompliciran in eh, finančni aranžmaji neustrezni. Zaradi tega sem prepričan, da bo Evropski parlament skupaj z svetom uspel pri ustvarjanju prave bančne unije. Najlepše hvala za vašo pozornost in sedaj se veselim vaših vprašanj. Uh, Najlepše hvala. Mislim, da se glede um, enotnega mehanizma nadzora kar strinjamo. Prvo vprašanje. Pablo Zel pa izvoli. To my list anyway. Yeah. Ja. ja, na moji um, seznamu si prvi, torej Pablo Zelba. Najlepša hvala. Imam dve vprašanje. glede dveh eh, različnih zadevah, ki sta pa vendarle med sabo povezani, po mojem mnenju. Torej dve vprašanje. Hvala, gospa predsedujoča. Srednja in mala podjetja. Ali ste zadovoljni z vplivom, ki jih bodo te ukrepi imeli ali so jih že imeli glede dostopnosti kreditiranja za srednja in mala podjetja? Vidimo, da se iz meseca v mesec Eh, srednje in mala podjetja eh, v mnogih državah vedno bolj borijo, vedno težje pridejo do kreditov. Eh, v tisku govorijo, da v ECBR se razmišlja o nekonvencionalnih ukrepih, da bi se omogočilo kreditiranje Eh, tem eh, malim in srednjih podjetij, podobno kot banka, eh, centralna banka Anglije oziroma Združenega kraljestva. In drugo vprašanje glede enotnega mehanizma za reševanje bank. Prejšnji teden je bil dosežen dogovor na svetu, ki pa ni dovolj kredibilen in ni dovolj močan zato me zanima, ali je možno, da bo ECOFIN ta teden izboljšal ta dogovor. Kaj na tem področju pričakujete? Najlepša hvala. Uh, hvala lepa. Vprašanje, ki ste ga zastavili glede srednjih in malih podjetij, je nekaj, eh, kar eh, se ponavlja že več kot leto. Naj povem, da eh, z eh, dvema eh, operacijama dolgoročnega financiranja pred dvema letoma smo odpravili glavna tveganja za bančni sistem in gospodarstva v tistem času. Nismo pa pozabili, da je prišlo do dramatičnega padca pri zapadlih eh, obveznicah eh, eh, v tistem obdobju in sicer 200 milijonov in 300 milijonov bančnih in obveznic podjetij. Potem pa smo razmišljali, na kakšen način bo ta denar prišel do gospodarskih subjektov. Vprašanje je, zakaj ne delujemo tako kot drugi funding for learning schemes. Tri imamo tukaj elemente eh, sisteme zavarovanja, eh, veliko nasprotnih eh, strani in financiranje likvidnosti. Te tri elementi so vključeni tudi v originalne operacije dolgoročnega refinanciranja. Pri teh operacijah smo bankam rekli, da lahko uporabijo kredite, eh, ki jih dajejo svojim eh, kreditojemalcem kot zavarovanje za posojila, ki jih sami jemljajo od ECB-ja. Torej, na ta način smo okrepili financiranje bank. Vprašanje pa je sedaj, ali lahko naredimo kaj več od tega. Ja, o tem razmišljamo, o tem potekajo razprave, ampak vsi se moramo zavedati operativnih komplikacij, ki nastajajo eh, pri vodenju take scheme v eh, sedemnajstih, k malu osemnajstih eh, članicah eh, evromočja. Torej, sigurno je to teže, kot če bi šlo samo eno državo. Krotovo želimo, da denar pride v gospodarstvo in ne ostane v bankah in, v, mm, in ne ostane na tem, da banke samo kupujejo obveznice. Gotovo gre za komplicirano schemo, in še naprej bomo eh, razmišljali, kako jo lahko izboljšamo. Potem pa vaše drugo vprašanje. Vprašali ste me, kaj pričakujem. Mislim, da to niso le pričakovanja. E, mislim, da eh, enotni mehanizem nadzora potrebuje Eh, po drugi strani na, eh, tudi eh, enotni mehanizem za reševanje. To se med sabo povezuje in to je bistveno pri oblikovanju bančne unije, pa tudi pri ocenah trga, razumevanju trga je treba upoštevati, da do naslednjega sestanka ecofin moramo doseči dober glodovol glede enotnega mehanizma za reševanje. sedaj pa eh, gospa elisa ferreira eh, snd eh, najlepša hvala da ste še enkrat prišli govorila bom angliško da bo enostavneje. Torej, hvala še enkrat za to, da ste prišli v parlament, hvala za delo, ki ste ga opravili, za branite evro in evro območje. Tri kratke vprašanja imam. Prvo glede enotnega mehanizma za reševanje. Sama sem poročevalka in popolnoma se strinjam z vami, vendar pa si želim slišati od vas, da bi bolje razumela, ali lahko um, zagotovite, da um, uh, e NM ne bo uh, temeljil na dvotirnem pristopu do bank. E, če bo temu tako, bomo odprli vrata zelo neenotnemu enotnemu mehanizmu nadzora. Potem je pa tukaj še vprašanje glede DSM. Ko smo začeli razpravo o um, e NM, smo rekli, da uh, e, DSM bo uporabljan samo za rekapitalizacijo bank. Um, kajti še vedno to temelji na garancije držav članic in to pomeni ločevanje državnih eh, dolgov do, eh, od bančnih dolgov. Do tega pa še ni prišlo. In, eh, To je nemogoče tudi doseče, če se gospodarstvo stimulira skozi banke. Uh, Torej, to verjetno zahteva nek nov pristop k celotni problematiki. Moje vprašanje pa se nanaša, eh, kakšno ulogo naj bi imel sklad. Eh, Potem pa eh, se tudi ne strinjam tudi s tem, da bo ECB članica trojke. Eh, trojka je bila zelo močna zagovornica vrčevalnih ukrepov. Nekatere države v tem trenutku, ki so popolnoma sledile tem navodilom, so eh, v zadnji fazi Eh, programa prilagajanja in kam sedaj od tukaj naprej. Kaj ste se naučili sami iz svojega sodelovanja v trojki, kako se to prenaša na eh, tranzicijski program in eh, kakšni pogoji bodo veljali za ta program, če bo do njega sploh prišlo? glede prvega vprašanja ne ni dvotirnega sistema vse banke bodo podvržene istemu nadzoru s strani ecb eh, e ja in enm ja. razlika med bankami v, glede na banke, ki so na seznamu in niso na seznamu, je samo v implementaciji, v izvedbi. Gre za eh, centralizacijo in neposredno poročanje centru. Vendar v načelu bo sistem eh, deloval, da se zagotovijo popolnoma enaki pogoji poslovanja za vse banke v evromočju. Implementacija za manjše banke pomeni večje vključevanje nacionalnih oblasti v skladu z eh, centraliziranimi pravili. Torej ni dvotirnosti. Eh, glede ESM-ja 15. Eh, novembra je Kofin eh, rekel, da imamo privatni vire financiranja, potem varovala in če to ni dovolj, obstajajo v evroobmočju inštrumenti ki jih Evropska unija lahko po potrebi uporabi. ESM eh, lahko zagotovi finančno sredstva za dokapitalizacijo finančnih inštitucij v obliki posojila državi članici, kot se je to zgodilo v, banki, v Španiji. Uh, Potem pa imamo še inštrumente eh, za, za izpostavljenost do 60 eh, milijonov, ki se lahko uporabi v skladu z nacionalnimi pravili in v skladu z eh, dogovori v Evroskupini junija 2013. To so zaključki ECOFIN-a z seje oziroma sestanka 15. novembra. Glede tretje zadeve, proračunsko vrčevanje. Kot prvo, ne smemo pozabiti, kakšno je bilo stanje, ko so bili prvi programi pripravljani. Eh, takrat je vladala velika in težka negotovost Eh, in eh, donosi na državne eh, obveznice so bile do, po več kot 100 točk višji kot danes in to je pravzaprav dušilo gospodarstvo. Recesija, lahko rečemo, se je pravzaprav točno takrat začela. In programi so torej bili oblikovani v takem okolju, v tistem času. In odkrito povedano, če si pogledamo, kaj se je točno zgodilo, naprimer v Portugalskem, kjer je pred dvema mesecema obstajala negotovost za, za obstoj programa zaradi nekih sodnih odločitev, so se eh, trgi dramatično v hipu odzvali in kaznovali Portugalsko težko bi rekli, da smo slabo eh, načrtovali in oblikovali programe trojke. To je verjetno napačna ocena. Ampak vprašanje, kaj sedaj? Prva stvar, ki jo ECB vedno reče, ne, je, je, pozabite na dosežene napredke na nacionalni ravni da bi bila proračunska konsolidacija bolj naklonjena rasti, torej proračunska eh, konsolidacija, ki bo temeljila na višji javni eh, porabi ehm, in nižji obdavčitvi in še upoštevajte strukturne reforme, kajti le one lahko prinesejo rast na trajnosti osnovi. Nekaj smo se naučili in to sem že večkrat ponovil. Ni trajnostne rasti, eh, če neprestano ustvarjamo nov dolg. Torej tudi ni eh, stalnega lastnišnega premoženja, ki bi lahko nastal pri eh, stalnem oblikovanju novega dolga. Najlepša hvala in sedaj v imenu uh, Alde, gospod eh, uh, Wolf Klinc. Uh, hvala lepa. Tudi sam bi se rad navezal na razmera v nekaterih državah, ki so še vedno v težavah. Predvsej odkriti ste bili, kar se tiče potrebe po izvajanju reform in strukturnih uh, sprememb v državah, kot je tudi Francija, vendar pa se do sedaj nič ni zgodilo. Sprašujem se, ali ne vi, ne komisija, nimate dovolj vpliva, da bi te države kaj ukrepale. Edina sila, ki bi to lahko storila, je trg, kot smo videli pri Silviju Berlusconiju, ko so naenkrat obresti narasle, se je odzval. Pozno, ampak vseeno. Res? sprašuje predsednik. Da, seveda potem pa je to uh, spremenil to svoje mnenje. Na koncu pa se eno mora oditi. Torej, moje vprašanje. Ali ni politika ECB, da bankam ponuja poceni denar, to se potem uporablja v Italiji in druge za nakup obveznic, ali ni to protiproduktivno? Kajti, če to ne bi bilo mogoče, bi tržne sile verjetno že tako pritisnile na vlade, da bi do sedaj že ukrepale. Drugo vprašanje. Eden vaših direktorjev, Rasmussen, je dejal, da odhaja. Nisem član njegove politične skupine, da pa to obžalujem, kajti imel sem občutek, da je bil precej učinkovit član vaše ekipe in odzunaj sem imel občutek, da se je dobro razumel z vami, morda celo zelo dobro. Torej, moje vprašanje je sledeče. Ali bo odhod Asmusna in ne špekuliram o razlogih, ali bo torej ta odhod imel kakšen učinek, bo to morda vodilo do reorganizacije odgovornosti med direktorji ena od prednosti in tukaj moj prijatelj na levi bo seveda to pozdravil, da bi lahko sedaj prišla ženska. Parlament se že dolgo zauzema za to. Tako bi bili zadovoljni. In še zadnja točka. Asmussen je bil tisti, ki je govoril o tem, ali bi naj ECB objavljal zapisnika, eden kot prvih je govoril o tem. In potem je bila precej intenzivna razprava. Vprašanje je sledeče. Ali menite, da boste spremenili vašo politiko, kar se zapisnikov tiče? Um... Hvala lepa. Prvo vprašanje. Ali so politike naše ECB zmanjšale pritisk na vlade? To je seveda pomembno vprašanje. To vprašanje smo si zastavili že kar nekajkrat najprej. Seveda je to nekaj, kar pravzaprav ne predstavlja prava dejstva. Ko smo ukrepali, mislim, da je to univerzalno priznano, je bilo veliko težav na poti evra. Zelo veliko je bilo skepticizma, kar se tiče preživetvenih sposobnosti evra. Tako da smo takrat morali ukrepati. Mislim, da smo to vprašanje uspešno rešili. Drugič, če si podrobno ogledamo razmerje med tržnimi obrestnimi merami in spodbudami za reforme, potem mislim, da moramo ločevati med različnimi razmerami. Ali resnično menite, da bi država spremenila, na primer, volilno zakonodajo, zato ker bi obrestne mere bile nekaj stotnih točk više ali da bi spremenile izobraževalni sistem pravosodje zato, ker so obrestne mere više, to se mi zdi predvsej malo verjetno. Lahko pa bi morda spremenili nekatere zadeve, to priznam, ki so povezane s proračunskim postopkom. Naprimer, lahko bi rekli, da bi to sledilo rezom in vačevanju. Vendar pa ali resnično menite, da bi država spremenila zakonodajo na trgu delovne sile zaradi obresnih mer? Zelo malo verjetno je to. To so torej ta vprašanja. Zveda pa o tem razmišljamo. Smo seveda tisti, ki nas ta vprašanja zelo zanimajo. Strukturne reforme so pomembne. Takrat pa se nam je zdelo, da je splošna negotovost, dramatična negotovost, ki je prevladovala v evroobmočju, bila tolikšna, da je pretehtala nad drugimi prepričani. Od takrat pa seveda pozorno spremljamo države, ki morajo uvesti strukturne reforme. Kot sem že dejal, trajnostne rasti ne bo brez teh reform. In potem sto temeljnih točk več ne bi pomenilo strukturnih reform. Tukaj se z vami seveda strinjam. Odhod Jorga je resnično velika izguba za svet guvernerjev in za me osebno. Dejali ste dobro, zelo dobro, zelo, zelo dobro, moram reči, se razumeva. Dobro sva sodelovala, poznava se že skoraj 20, 15 do 20 let v različnih funkcijah in njegov prispevek k delu izvršnega odbora ECB. Njegov prispevek je bil neprecenljiv. Samo to lahko rečem se, da mu želim vse najboljše na njegovi poti, ga bomo pa gotovo pogrešali. Zelo ga bomo pogrešali. Edino, kar lahko rečem, je, da mora njegov namestnik biti imenovan kar se da hitro potrebno se je hitro odzvati strani sveta in tudi potem kasneje Evropskega parlamenta. Kaj se da hitro, kaj ti? Sedaj, ko ima svet ogromno dela, tako pri običajnem postopku sprejemanja odločitev in sedaj včasih krize, seveda, še prav posebno potrebujemo polno zasedbo. Ne moremo biti brez člana. Jörg je bil eden od tistih, ki je začel z razpravo o zapisniku. Nekateri člani menijo, da je to pomembno vprašanje, tudi sam, vendar pa to ni enostavno vprašanje. Želimo imeti seveda zapis naših sestankov, vendar pa je razprava bolj zapletena, kot smo pričakovali. Po eni strani moramo uravnotežiti željo, da smo še bolj pregledni. Mislim, da smo zelo pregledni mimo grede v primerjavi z drugimi centralnimi bankami. Lahko pa bi seveda bili še bolj. Po drugi strani pa moramo seveda potem zagotoviti tudi nacionalno neodvisnost različnih članov odbora, tako da ne bodo pod nacionalnim pritiskom, da bi naj potem glasovali za svoje lastne interese, raje kot za interese evromoča kot celote. Hvala lepa. Hvala lepa. Nekoliko premalo disciplinirani smo pri naših vprašanjih, sedaj imeno EKR, Peter Vandalen. Hvala lepa. Predsednica. Dve vprašanje za gospoda Dragija. Najprej vsaka država v evromoču ve, da mora zmanjšati svoj dolg in to tudi počnejo. Tako v javnem kot v zasebnem sektorju ljudje znišujejo, države znižujejo svoj dolg. Seveda potem postaja tveganje deflacije. Katero orodje bi naj ECB uporabila, če bo prišlo še do nadaljnih deflatorskih teženj? Vemo, da so obresne mere blizu nič in mislim, da bo ECB uporabila nekonvencionalne metode, še prav posebno, kar se obveznic tiče. Od, iz katere države pa bo ECB kupovala obveznice, če bo to potrebno? Nedavno je Der Spiegel v Nemčiji objavil članek o oceni ECB, kar se tiče ničnih kuponov Italije tako imenovani strip bonds. ECB daje temu zelo visoko vrednost na podlagi DBRS, bonitetne agencije, vendar pa ti ne ocenjujejo tega področja prav dolgo. Zato me torej zanima, kako je ECB lahko dal tako visoko oceno temu, čeprav je ECB sama priznala, da tega še ne počne dolgo. Ko je Špigel želel potem poprašati DVRS, niso podali odgovora. Čeprav so na začetku sodelovali s Špiglom, ko pa so želeli v Špiglu nadaljno vprašanje, odgovore na nadaljno vprašanje, pa niso želeli sodelovati. Torej me zanima, zakaj DBRS ni podal nadaljnih informacij novinarjem. Uh, let me, uh, let me naj takoj povem, kar se drugega vprašanja tiče. Tukaj je šlo za enak postopek kot pri drugih vprašanjih. Nismo imeli posebnega postopka za Italijo. Takšno so pravila ECB in to je to. Kar se tiče prvega vprašanja, glede deflacije, pa ni deflacije. Ne vidimo deflacije v smislu, ko bi prihajalo do nižanja cen, ko bi potem potrošniki ne kupovali, ker bi špekulirali in menili, da bodo cene še padale. Tega ne vidimo. Ne vidimo splošnega upada cen blaga po državah. Prav tako nismo v razmerah kot na japonskem. Kakšna je glavna razlika med nami in Japonsko? Veliko krat mi zastavljajo to vprašanje. Uh, Razlike so te, da srednje dolgoročno pričakovanja, kar se inflacije tiče, so v našem primeru zelo trdno napovedana, na japonskem pa tega ni bilo. To je torej eden od razlogov. Drugi razlog so monetarne spodbude, ki so bolj odločne kot na japonskem takrat v obdobju deflacije. In tretji razlog, razmere kar se tiče bank in zasebnega sektorja na japonskem po nepremičninskem mehurčku konec 80-ih, začetka 90-ih let, so bile veliko slabše, kot so dan danes v Evropi. In še četrti razlog, eden najpomembnejših, ta je sledeč. Obremenitvene teste našega bančnega sistema smo izvedli zelo zgodaj. To se na japonskem ni zgodilo zelo dolgo. Nekaj pa si moramo zapomniti. Monetarna politika, zato da bi bila učinkovita na cene in proizvodno, mora biti ustrezno prenešena. In to nekaj časa traja, vedno pravim, da je nekaj časa potrebno, da se moderna, monetarna politika prevede v realno gospodarstvo. Hitrost, s katero se to dogaja, pa je odvisno od tega, kako zdrav je bančni sistem. Boljši kot je bančni sistem, hitrejši bo prenos. To je tudi še ena primerjava z Japonsko v tistem času. Zato bo AQR pospešil prenos med monetarnimi impulzi in realnim gospodarstvom. Poleg vsega pa imamo, mislim, da dovolj instrumentov za to, da se spopademo z deflacijo. Če bo to potrebno, tega tvega ne zaenkrat ni. Smo pa seveda pripravljeni. Če imamo inflacijo na nizki ravni pod dvema odstotka, daljši čas to pomeni tudi določena tveganja. Tega se zelo dobro zavedamo in smo pripravljeni se odzvati, če bo to potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa. Zeleni, Sven Gigold. Welcome back, uh, president here. Dobrodošli spet v parlamentu, predsednik. Dve kratke vprašanje. Najprej, izguba gospoda Asmusna pomeni, da ste izgubili tudi pravega posebneža v Nemčiji. To je nekdo, ki je branil v nemške javnosti program OMT kljub temu pa je podoba ECB v zadnjih letih v Nemčiji predvsej trpela. Kakšna je vaša strategija? Kako boste zapolnili to vrzel? Kajti nekaj se že vidi. Zelo težko bo najti visoko kvalificirano Nemko, ki bo na vaši strani glede OMT. Drugič, Ich bin gespannt, was ihr zu bieten habt. Äh, ja, me prav zanima, kaj boste ponudili. Poleg tega pa bi rad vedel več, kar se tiče enotnega mehanizma za reševanje. Ste lahko specifični, v katerem delu trenutno besedilo sveta ne ustreza učinkovitemu evropskemu instrumentu, ki ste ga zahtevali. So Ja. Samo pet minut imamo na voljo. Well, the, um, uh, said... Da, kot sem dejal prej, bom osebno pogrešal gospoda Asmusna. Lahko pa rečem, kar se tiče podobe ECB in monetarne politike za celotno evromoče, mislim, da je OMT univerzalno priznan kot izredno učinkovito ukrep. Zato mi je torej žal, da se morda nekateri v Nemčiji s tem ne strinjajo. Je pa dejstvo, da je globalno gledano to zelo, zelo uspešen ukrep. Resnično si želim, da bi naslednik Asmusna imel vse kakovosti, ki jih imajo Asmusen in še več, seveda glede na to, kako bo te sposobnosti uporabljal, uporabljala in katere naloge bo imel, imela. Ni pa seveda moja odločitev imenovati naslednika. Svet mora to storiti. In svet ve, da mora naslednik biti sposoben z visokimi poklicnimi usposobljenostmi in da morajo naslednika najti hitro. To je ključnega pomena. Kajti vsi vemo, da so postopki dolgotrajni, da traja to kar nekaj časa, v nekaj fazah in če se bomo tega lotili hitro, bomo lahko naslednika izbrali zelo hitro in bomo potem spet v polnem številu in se bomo lahko soočili z velikimi izzivi, ki jih imamo v naslednjem letu. Kar se tiče enotnega mehanizma za reševanje, koncept enega organa, enega sklada, je koncept ECB. Torej, kar se tega tiče, vse lepo in prav. Imamo pa še en vidik, kjer bi radi videli obe fazi postopka jasno ločeni. Ocena nadzornika neustreznosti določene banke mora biti jasno ločena od odločitve enotnega mehanizma za reševanje, kaj storiti s to banko. V tem trenutku imamo določeno mešanje odgovornosti, ko lahko tudi mehanizem za reševanje govori o ustreznosti banke. To seveda ni dobro, če bo vse skupaj, če bi ne bi bilo vse skupaj dobro urejeno, mora biti tu vse skupaj ločeno. Kajti vsak organ bo seveda imel določene spodbude za to, da bi zavlačeval glede celotnega postopka. Vsak, ki je to počel, ve, da se mora te zadeve rešiti takoj. Pridemo do določene točke, ko nadzornik pove, da določena institucija ne more preživeti. Po tej izjavi je vsakašna transakcija, ki se izvede, potencijalno že nekaj, kar spada pod kazenske postopke in zakonodajo v stečajih. Torej, tako se je potrebno odločiti o tem. Če imate veliko ljudi, potem lahko banka je še vedno sposobna preživeti, pa tega ne bomo vedeli in bo potem vse skupaj zelo smedeno v naslednjih letih. Torej, kakršen koli mehanizem že bomo imeli, mora biti učinkovit lahko se posvetujemo stotinami ljudmi, ali je določena banka sposobna preživeti ali ne. In tega se bojim, da bo mehanizem pre razširjen, da ne bo učinkovit. Mehanizem mora biti učinkovit. Hvala lepa. Gue Nikos Čuntis. Ja, provedre. Hvala lepa, predsednica. Gospod predsednik, moje vprašanje je sledeče začenjamo krči. Mislim pa, da to velja tudi za celotno Evropsko unijo, še prav posebno za jug. V Grčiji je trojka naložila državi strogo vačevalno politiko. Plače so razpolovili, veliko je sprememb, reform za zniževanje uvir, vendar pa uvoz izvoz Grčije se je znižal za 12 odstotkov, tudi proizvodnja. Presposobnosti pri 30 odstotkih in obresti ECB se nižajo. 60 odstotkov grških podjetij pa sedaj nima več denarja za investicije. 25 odstotkov podjetij ima likvidnostne težave. Težava je v tem, da se veliko podjetij seli z juga na sever. Torej, na jugu obresti naraščajo, to je nespremljivo za proračune. V severnih državah v Nemčiji pa se obresti nižajo in tu se koncentrirajo vse sredstva, vas denar. In potem seveda vprašanje glede Grčije, programi za krepitev MSP-ev, trojke, to ni prineslo uspeha, sedaj moje vprašanje. Gospod predsednik, kako boste dosegli ravnovesje v Evropske uniji? Veliko govorite o ravnovesju katere ukrepe boste sprejeli, zato da bi preprečili, da bi investicije podjetja se selile na sever, jug pa bo ostal recesiji in brezposobnosti. Hvala lepa. Odgovor na vaše vprašanje je samo en. Boriti se je potrebno proti razdrobitvi in uspelo nam je doseči znaten napredek od lani v boju proti fragmentaciji. Namreč sedaj se banke financirajo same po stopnjah, ki so vsi različne in to je prav po področjih glede na tveganje, vendar pa ni takšnih razlik kot pred letom, letom in pol. Če primerjamo razlike med obrestnimi merami za banke za financiranje samih sebe iz depozitov, potem je ta razlika približno takšna, kot je bila leta 2007. Torej, če govorimo o financiranju in financiranju prek depozitov, potem je tukaj fragmentacija izginila. Vse pa banke financirajo tudi drugače, zdaj obveznic in tukaj še vedno vidimo večje razlike pri stroških. kar se tiče posvir, pa je fragmentacija še vedno izrazita. Banke zračunovajo obresti, ki so zelo različne na severu in na jugu. In tudi pogoji posvil so si zelo različni. Pa tudi tukaj vidimo napredek, vendar pa predvsem manj. Pozitivno je in mislim, da se nam to opozoril že uvodoma. vodoma da je posojilni tok, ki še ni dovoljšen, da se ta sedaj povečuje. Še vedno se sicer absolutno manjša, vendar pa vsaj ta rast ni več tako negativna, kot je bila. Ko bomo videli oživitev gospodarstva, bodo izginile tudi nekatere težave, ki ste jih omenili. Vendar pa dva koraka sta pomembna za prekinitev fragmentacije in sicer, da bo začel enotni mehanizem nadzora delovati. Eden od razlogov fragmentacije je bil, da smo naenkrat imeli različne državljane po evroobmočju, ki niso zaupali bankam drugje v evromočo. Prišlo je do torej izgube zaupanja v evromočo. In vse skupaj se je oblikovalo po nacionalnih mejah. Enotni mehanizem nadzora bo zagotavljal enake pogoje nadzora po vsem območju in tako bi lahko premagali to izgubo zaupanja. In seveda potem enotni mehanizem za reševanje, drugi faktor, ko bomo imeli sistem, ki lahko rešuje banke na točno določen način, enak način po evromočju, to je še ena dodatna komponenta, ki je pomembna. Trije faktori so v bistvu pomembni. Ko bo gospodarstvo si opomoglo, se bo tudi tveganje na jugu znižalo. Vse moralo bi se. In to smo že opazili na jugu, tudi v Grčiji nadalje, ko bo začel veljati enotni mehanizem nadzora in potem tudi enotni mehanizem za reševanje. Vse to je pomembno. Več bančno nije, kot bomo imeli, bolj kot bomo ločili državno premoženje, premoženje bank, večja verjetnost bo, da bomo dobili boj proti fragmentaciji. Hvala lepa. EFD Sampo Terho. You, Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, da ste še enkrat prišli k nam, gospod Dragi. Kot ste dejali, kar nekaj časa je potrebnega, da naše ukrepi pridejo tudi v realnost. Predvsej počasi smo zazvali na ekonomsko krizo. Bili smo nepripravljeni. Veliko krat govorimo o načrtih za hipotetične prihodne krize, istočasno pa moramo razrešiti zdajšnje težave. Vsi vemo, da grških razmer še zdaleč nismo rešili in da so ljudje že utrujeni od vrčevanja v nekaterih državah članicah. Najpomembnejše vprašanje zdaj in v prihodnje je vprašanje izstopa iz evromoča. Strokovnjaki, nekdani politiki in državljani se o tem sedaj sprašujejo. Prejšnji mesec je gospod Newman, nekdani namestnik finančnega ministra v ZDA, dejal, da bi morali imeti vsaj opcijo za stop iz evromoča. Moje vprašanje je, ali se vam zdi ustrezno, če bi imeli shodne strategije v Evropski uniji, da ne bi bili najpripravljeni naslednjič, če bo prišlo do naslednje krize, v kateri država članic, od držav članic bi država želela oditi. O tem se veliko špekulira v medijih. Ali pa bodo inštitucije spremenile svojo strategijo in sodelovali v teh razpravah, morda bi bilo celo bolje, ko nimamo neposrednega tveganja za stop določene države in zato morda ne bi prišlo do panike. Thank you. I, I can give you Hvala lepa. En krajši in en malo daljši odgovor na to. Kratek odgovor. Ne vidim kakšnih prednosti pri oblikovanju rezervnih načrtov. EU je nekaj, kar ne moramo sedaj kar naenkrat razgraditi. Hvala lepa. V dvorani je bilo slišati aplaus nekoliko daljši odgovor. Kaj bi lahko pridobili z izhodno strategijo? To je stranskega pomena. Če da bi države zapustile evromoče, ker potem menijo, da ne bi bilo trebno izvesti strukturnih reform, je to napaka, kajti potem bi to morali izvesti tudi izven te strukture in bi bilo to potem še veliko teže izvesti zunaj evra. In potem obstaja tudi neka naivna perspektiva, ki jo včasih slišim. Tako lepo bi bilo, če bi lahko zapustili evro moče in deprecirali uh, našo valuto in bi potem kar naenkrat izvoz narastel. Vendar pa ali ti ljudje resnično menijo, da bi potem drugi samo križem rok gledali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 samo imam zgolj eno. Evropska centralna banka je odigrala zelo pomembno vlogo pri upravljanju s krizo. 10. decembra je bila v Rimu konferenca, na kateri je gospod Dragi izjavil, da srednje ročno gledano stabilnost cen predstavlja prednostno nalogo Evropske centralne banke. Obenem je dejal tudi, da morda sedaj ali pa v bližnji prihodnosti eh, razpolagamo z več možnostmi kot pa v prejšnjem letu bi lahko malce natačneje opisali, katere dodatne orodje, katere dodatne instrumente imamo na voljo, dodatne instrumente, ki bi jih lahko Evropska centralna banka uporabila. Hvala. Well, the, um, the latest... No, zadnje napovedi, makroekonomske napovedi, ki smo jih dobili na začetku decembra na sestanku o makroekonomskih zadevah, kažejo, da bo inflacija ostala zmerna, okoli dveh, dveh odstotkov srednje ročno gledano. Srednji rok, ki ga uporabljamo, gre onkraj eh, napovedi dveh, za obdobje dveh let. Za 2014 in 2015 naj bi inflacija torej ostala na tej stopni. Zaenkrat imamo še nekaj eh, tvegan na strani eh, prihodkov na področju eh, surovin, energetike, hrane in tako dalje. Ampak eh, nizka stopnja ekonomske dejavnosti bo eh, zmanjšala gospodarsko inflacijo. Če si pogledamo neto inflacijo eh, na področju energetike in hrane, tako imenovano ključno inflacijo, lahko vidimo, da je ta malce višja kot pa povprečna inflacija, kar pomeni, da je zmerni del inflacije odvisen predvsem od eh, hrane, energetike in drugih cen blaga napovedanih za obdobje naslednjih dveh let. Ampak, kot sem že dejal prej, nizke stopnje inflacije za eh, krajša obdobja so eh, tvegane. Lahko se zgodi, da stopnja še bolj pade in to nam je všeč. Zakaj? Zato, ker to lahko pomeni, da se bomo morali zoprestaviti več težavam. Eden od razlogov, zakaj so naši predhodniki dejali, da bo stopnja dveh odstotkov tista prava eh, številka, kateri se moramo približati, ampak je ne preseči, to so bile napake, eh, ki se lahko zgodijo, ko inflacija pade. Če je inflacija 1,6 odstotka, se lahko zgodi, da smo dejansko že v deflaciji zaradi meritvenih eh, napak, napak pri eh, napovedih in meritvah. Zato imamo raje stopno inflacije blizu dveh odstotkov, ampak pod dvema odstotkama. Države morajo uh, ustrezno spremeniti uh, cene, povečati morajo uh, bilančna stanja, um, uvoz, izvoz, eh, vse skupaj prilagoditi, prilagoditi cene iz eh, voznega blaga in uvoznega blaga. Če imamo inflacijo, ki je pri, pri dveh odstotkah, pri dveh odstotkih je to bolje, kot če bi imeli inflacijo blizu eh, nič odstotkov, zato ker imamo eh, več manevrskega prostora. Zato posvečamo veliko pozornosti temu tveganju. In na tem mestu imamo veliko instrumentov. Kot sem dejal, bodo obrestne mere ostale na te točki. Ne zgolj za refinanciranje, ampak vse obrestne mere. Ohranjali jih bomo na trenutni ravni ali pa malce nižji ravni, vsaj uh, srednjeročno gledano. Imamo tudi več instrumentov na strani likvidnosti, zato se nam ne zdi, da ne bi imeli dovolj urodja uh, eh, v naši urodjarski škatlici. Še vedno pa razmišljamo o uh, svežnju instrumentov, ki bi jih lahko uporabili, če bi se pojavila dodatna tveganja. Hvala. Uh, Najlepša hvala za e LS Werner Langen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, predsednica. Tri vprašanja imam za predsednika. Najprej, kar se vašega intervjuja tiče v francoskem nedeljskem časopisu, kjer ste opozorili vlado, da mora sprejeti reformne ukrepe. Vprašanje, ali je to še vedno območje naloge ECB ali greste prek tega, vemo, da kot predsednik ECB. Werner, can you start again? I think we may yeah. have had a... Lahko še enkrat prosim, Werner. Prav, gospod predsednik. Francosko vlado, francoskega predsednika ste opomnili, da mora izvesti reforme v enem od časopisov čez vikend. Moje vprašanje je, kakšna se vam zdi vaša naloga, kar se tiče nacionalnih odgovornosti za reformne agente, potem, ko ste se odločili, da za Italijo ne boste več kupovali obveznic in se tako spravili gospoda Brusconja v položaj. In potem ste si seveda tudi s gospodom Trišenjem že izmenjavali pisma. Kakšna je torej vloga predsednika ECB v reformem postopku, ko govorimo o posameznih državah? Drugo vprašanje. Politika poceni denarja. Kako je to predvideno v primerjavi z EDA in Japonsko? Če bo prišlo do obrata, morda na Japonskem ne, v ZDA pa, da bi višali obresti ali se boste dogovarjali ali je vse skupaj popolnoma neodvisno od Evropske centralne banke. Tretje vprašanje, to zadeva gospoda Asmosna. Obžalujem, da odhaja, vendar pa imeli ste tudi kar nekaj razlik z njim, vsaj tiske poroča tako. Ali je res tako, kot ste dejali, da je bil Asmusen vsaj drugi najboljši prijatelj predsednika ECB? Okay. No, I think you... Hvala. Naj, najprej govorim na zadnje vprašanje. Izguba Jorga je huda izguba. Kar pa se tiče najnega prijateljstva, moram reči, da se še vedno dobro razumemo. Ampak prijateljstva so povezana eh, z vzemnim spoštovanjem različnih mnen. In včasih so se uh, najna mnenja razlikovala in to je del normalnega procesa v pravnem svetu. Drugače bi bili kakšen sovjetski parlament. Ampak pri nas ne delujemo na ta način. Glede vprašanja v zvezi z ideja. E ne. Mi, centralni bankiri, smo precej protekcionistični, ko gre za našo neodvisnost. Monetarno politiko oblikujemo v skladu z našim mandatom, kar pomeni srednjeročna uh, stabilnost cen. V primeru ZDA je to stabilnost cen, pa tudi zaposlovanje. V tem trenutku ne usklajujemo naših monetarnih politik. Ampak pred dolgimi, dolgimi leti je prihajalo do usklajevanja, še posebej uh, menjalnih tečajev, ampak ti časi so za nami. Glede poceni denarja pa takole. Z tega vidika bilančno stanje ECB pada, upada, zmanjšuje se in to precej hitreje kot bilančno stanje katere, drugi, katere koli druge uh, centralne banke v svetu. Odgovor je preprost. Nimamo programa državnih obveznic, v katerem bi kupovali milijarde obvestni, obveznic. Fed pa ima še vedno program za odkup skoraj enega eh, biliona obveznic na leto. Imamo tudi primer Japonske, pa tudi primer Združenega kraljestva. Eh, mi takšnega programa nimamo. Širitev naše, našega bilančnega stanja je drugačna in Zato lahko napovemo, da bo izhod iz krize še treba čakati. Bilančno stanje se je razširilo zaradi operacij dolgoročnega financiranja. Sedaj pa spet pada, zato ker banke odplačujejo tista sredstva iz operacij dolgoročnega financiranja, ki, so, ki jih niso uporabile. Bo, bomo s tem vplivali na obresne mere? Ne. To je namreč likvidnost, ki nikoli ni postala denar. To je likvidnost, ki je banke niso uporabile, zato jo plačujejo nazaj. Evropska centralna banka ima torej eh, pravi položaj v primerjavi z drugimi centralnimi bankami po svetu. Razen tega pa razumemo, da še vedno obstaja tveganje na strani uh, izgub zaradi uh, takšne nizke uh, stopnje inflacije v krajšem obdobju. Čeprav razumem, ste postavili vprašanje v zvezi z nacionalnimi obveznostmi in odgovornostjo. Mislim, da so vlade tiste, ki so uh, odgovorne za nacionalne strukturne reforme. Ne smemo pozabiti na slednje, kar morajo upoštevati nacionalne vlade in to uh, velja vedno bolj, saj eh, vedno tesneje sodelujemo. To velja še posebej v času po krizi. Nekaj, kar smo se naučili eh, po krizi, je to, da naši, naše odločitve, politične odločitve, vplivajo na druge države Evropske unije, še posebej v evropskem območju imamo torej skupne interese za to, da vzpostavimo politiko, kjer ne bo negativnih posledic za druge. To pomeni, da je treba strukturne reforme preprosto izvesti. Če jih ni, s tem negativno vplivamo na vse druge države v evromoču. V imenu socialistov Antolin Sanchez presedo. Najlepša hvala od oktobra naprej se je dostop do kreditnih sredstev za družine stabiliziral. Stabilizirati kreditna sredstva je zelo pomembno, zato so pomembne tudi strukturne reforme. A pozivate države k strukturnim reformam, ste bolj ustrajni, naprimer v evromočju pri MR ste govorili o končnem datumu 2016. Pomembno je sprejeti dejstvo, da smo v krizi. Dejali ste, da si prizadevate za eh, varnost, za stabilnost, seveda. Drugič. Fed bo končal s postopkom kvantitativnega lajšanja. Kako bodo s tem vplivali na Evropo? Obstaja določena mera usklajevanja? Um, um uh, Učinek. Morebitnega zmanjševanja nakupov je težko oceniti. imamo pa primer, iz katerega lahko črpamo nauke. Maja, če se ne motim, so trgi menili, da se lahko zmanjševanje prične kaj k malu in veliko je bilo prodaje in nakupov obveznica finančnih trgih ta gibanja so vplivala predvsem na trge v sponu, ne pa na evropske trge ali na eh, ne osrednje trge obveznic. Dogajanje je torej vplivalo predvsem na 3, 4, 5 držav, ki so bile najbolj ranljive, ki so imele visoke primankljaje, Eh, visoke primankljaje v trenutnem bilančnem stanju in pomankanje strukturnih reform. Če se lahko česa naučimo iz tega primera, je to dejstvo, da ne moremo pričakovati večjih posledic na naših eh, trgih obveznic, tudi na tistih eh, neosrednjih, zaradi zmanjševanja nakupov ampak negotovost, ki vlada sedaj na finančnih trgih, je seveda precej niže stopnje kot pred nekaj meseci. Težko pa je napovedovati na takšnih področjih. Kaj bi lahko storili? Vedno nas pozivajo k temu, da eh, sodelujemo. No, naš cilj je, da ohranjamo stabilnost cen in v skladu s posledicami bomo seveda oblikovali naše ukrepe posledicami na stabilnost cen. Hvala. In pa še vprašanje hitrosti. Hitrosti procesov eh, reform, sprejemanja reform. A se vam ne zdi, da so napovedi za delovanje enotnega mehanizma za reševanje eh, do leta 2016 malce prepočasne? Eh, Najprej bi se rad opravičil, da nisem eh, odgovoril na to vprašanje, ampak na eni strani imamo čas, ki je potreben za to, da sklad doseže končno eh, količino sredstev enega odstotka, na to, na drugi strani pa imamo vprašanje, kdaj lahko sklad zač, začne delovati kot pravi evropski sklad, kljub temu, da še ni popolnoma napolnjen. Mislim, da lahko dejansko uporabimo eh, krajša časovna obdobja. Ideja, da bi napolnili sklad v treh letih, eh, da bi računi stavili bančnemu sistemu v zelo kratkem obdobju, no, to idejo si moramo še dobro pogledati, ker ne vem točno, kakšne bi bile posledice. Ampak imeti sklad, ki uh, ni popolnoma dogrejen in ki naj bi uh, deloval kot pravi evropski sklad, uh, to bi lahko storili v krajšem obdobju. Politično bi bil to zelo dober signal. Diogo Feo, v imenu LS. Najlepša hvala. Gospod predsednik, rad bi vam čestital. Letošnje leto 2013, ki je skoraj da končano, je leto, ko se je končal irski program prilagojevanja. A menite, da bo še katera druga država uh, eh, išla iz takšnega programa in to kmalo? Drugo vprašanje a je potrebno prehodno obdobje za dostop do trkov in kakšne bi bili pogoji, ki bi jih lahko zahtevali na tem mestu. Tretje vprašanje je bančna unija, vprašanje nadzora, kakšne cilje imate. Druge, drugo vprašanje je povezano eh, s primerom držav, ki bi potrebovali prehodno obdavje za eh, izhod iz programov pomoči in za dostop do eh, trgov. Kakšne pogoje bi lahko spostavili, kaj bi od njih zahtevali? Tretje vprašanje torej. Bančna unija. Vprašanje nadzora in bančnih jamstev. A se vam ne zdi, da bi morali poiskati evropsko rešitev za bančna jamstva. S tem bi povrnili zaupanje imetnikom bančnih računov. In na koncu, gospod predsednik, še naslednje. To leto eh, ekonomskega dialoga se je izteklo. Želim vam eh, srečno novo leto. Upam, da bo tudi katera druga država išla iz eh, programa prilagajanja v naslednjem letu. Well, thank you. Hvala, hvala. Naj spregovorimo o portugalski. Deseta revizija programa trenutno poteka tako, da je prehitro, da bi napovedovali, kakšno je stanje reform. Zaenkrat so bile informacije, ki smo jih dobili, zelo dobre. Oblasti so še vedno zavezane kvantitativnim ciljem programa. Eh, makro in eh, fiskalni kazalniki kažejo, da se situacija izboljšuje. Eh, dva kvartala pozitivne rasti smo zabeležili, brezposobnost pada, več je denarja in tudi zaupanje rase. Zabeležili smo tudi zmanjšanje dohodkov z naslova obveznic. Vse to je treba seveda primerjati z izpolnjevanjem pogojevanja. Finančni sektor je bil priča eh, zmanjšanju profitabilnosti v prvih treh kvartalih leta 2013 zaradi zmanjševanja recesije. Gospodarska situacija se izboljšuje, ampak verjetno bo potrebno še nekaj več časa, preden se to prevede v eh, ustrezno rentabilnost bančnega sistema. Zato moramo še naprej spremljati situacijo. In kot sem že dejal, je prezgodaj, da bi sedaj napovedovali, kdaj bo Portugalska lahko išla iz programa, zaključila s programom, še posebej glede na to, da sedaj poteka deseta revizija programa. Glede prehodnega obdobja bo takole. Pripravili bomo program, ki bo eh, prilagojen takratni situaciji. Videli pa bomo, kakšno obliko bo ta program imel glede na situacijo v tistem času. Vprašali ste me tudi, kaj se dogaja z depozitnimi jamstvi. No, eh, to smo preložili, razprava bo še vedno potekala, možnosti nismo zavrgli, ampak kot je sedaj postalo jasno, bomo vse skupaj preložili. Četrta točka pa takole. Tudi sam vam želim eh, vesel božič in srečno novo leto in to vsem. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Socialisti Liam Wang Kok. Merci, Sharon. Hvala, Sharon. Dve vprašanje imam. Najprej bančno unijo, na to pa uh, makroekonomske zadeve. Najprej bi vam rad čestital skupaj z drugimi kolegi iz moje skupine zaradi vašega stališča v zvezi z bančno unijo. V veliki meri ste prispevali k temu, da smo skorajda dogradili to bančno unijo. Potrebujemo še uh, sklad za enotno reševanje in danes po, ste ponovno eh, podprli to. Potrebujemo pa tudi bančno unijo. Šerom smo odšli v Združeno kraljestvo z delegacijo in zanima me, kakšno je vaše stališče glede preloga Sony Canon o katerem smo govorili tudi eh, tukaj v parlamentu z Erlin McCarthy. Morda bi s tem lahko združili vse nacionalne prakse na področju bančne unije. Drugo vprašanje je povezano z makroekonomskimi zadevami. Kolega Langen vas je prej vprašal, če bi lahko govorili o proračunski politiki, o eh, strukturni politiki. No, to verjetno ni vaša naloga, ampak glede na to, da ste podali intervju, v neki reviji ta vikend, bi tudi jaz eh, zastavil vprašanje v povezavi s tem. Kolega Klinc, eh, ki je bil predvsej strok, eh, je povzel moje besede. Zmanjšujejo se, zmanjšuje se javna poraba v Franciji, predvsej bolj kot v prejšnji vladi, zagotavlja se socialna varnost. In zdi se mi, da prava tema danes niso strukturne e, reforme, ampak vaše drugo sporočilo, ki ste ga podali danes, obstaja tveganje deflacije. In zaradi tega je treba sprejeti prave monetarne politike. Vi z m, eh, ekonomsko politiko poznate, poznate zgodovino. Vse se je začelo eh, v 30. letih. Poznate komisijo Macmillan. Takrat so dejali, da ekonomska politika eh, zadostuje, da ne potrebujemo strukturne politike. Takrat ni bilo veliko socialne varnosti. Takrat je razprava potekala na temo tega, če eh, Eh, ekonomska politika zadostuje oziroma če je treba dodati malce proračunske politike, strukturne politike. In ista razprava poteka danes. Zanima me, če ne bi morda morali priznati dejstvo, da obstaja eh, učinek eh, multiplikatorja javnih politik. A ne obstaja na vzkrižje med temi izjavami in eh, izjavami, da je treba drastično zmanjševati javno porabo. Hvala. Okay. Okay. The, on, on the... Hvala. Podpiramo bančno unijo. Evropska centralna banka je vedno podpirala vse to, še posebej poročilo Likanen. Imeli smo tudi javno posvetovanje maja 2013. Evropska komisija je po tem posvetovanju pripravila eh, oceno učinka, tudi zakonodajne predloge eh, za 2013. Imeli smo predloge za eh, obvezno ločevanje v poročilu Likanen. Januarja 2013 so torej zapisali, da je treba ločiti med eh, dejavnostmi finančnih institucij z visokim tveganjem, ki ne nudijo eh, storitev posameznikom, posameznim uporabnikom. EBA bi morala razviti evropske kriterije za obvezno ločevanje takšnih dejavnosti, zato da bomo enako obravnavali vse akterje v Evropski uniji. To še je posebej pomembno, zato ker nekatere države članice že sedaj pripravljajo predloge strukturnih reform. Pozdravljamo namen komisije, da spreme zakonodajni predlog o eh, strukturnem ločevanju. To naj bi naredili eh, k malu zato da bi zagotovili usklajen okvir v Evropske unije. Pozdravljamo tudi predloge eh, skupine na visoki ravni, ki predseduje Likane. Pozdravljamo eh, usklajevanje zakonodaje v državah članicah. Drugo vprašanje pa je takole. Res monetarna politika ne more doseči vsega, ne more zamenjati uh, ukrepov na področju strukturnih lef, eh, reform. S tem ne moremo pom, uh, popraviti um, ehm, proračuno ali pa zagotoviti sredstva, ki jih ni. Monetarna politika tega ne more narediti. Mislim, da smo z našo monetarno politiko dosegli marsikaj. Pripravljeni smo na ukrepanje in to tudi lahko naredimo, ampak ne moremo rešiti težav drugih institucij. Te morajo narediti še kaj drugega. Glede specifik konsolidacije proračuna pa takole. Prej sem že dejal, da eh, ne smemo odpraviti uspehov iz pri, eh, preteklosti. In to se zrcali v naših makroekonomskih napovedih kjer eh, smo jasno dejali, da je ena od dejavnikov, zaradi katerih izhajamo iz krize, eh, tudi manjši fiskalni pritisk v primerjavi z zadnjimi 12-15 meseci. To torej imamo, ampak ne smemo narediti koraka nazaj, zato da bomo čez eno leto imeli večje primankljaje, eh, več dolgov in tako dalje. Trgom to ne bo všeč. In to smo že videli v primeru Portugalske. Hvala. Uh, Hvala lepa. In sicer uh, Gay Mitchell iz EPP-ja, iz ravno kar osvobojene države. No, ne bom se sedaj spuščal toliko, koliko smo svobodni ali ne. Sprva, gospod dragi, najlepše hvala, da ste spet prišli uh, tukaj med nami in kot drugi se vam želim eh, vesel božič. Uh, na Irskem so se ljudje res zelo, zelo trudili, zelo mirno. Eh, zmanjšali so se pokojnine, plače, povečali so se davki, eh, upeljali se nepremičninski davek. Eh, deset tisoč evrov dodatnega dolga na vsakega prebivalca je nastalo in vlada namerava ustrajati na tej poti. Imamo neverjetne ravni neposrednih tujih um, naložb, um, zmanjšuje se nezaposlenost, proračunski primankljaj se ravno tako zmanjšuje in obeti so dobri. Vendar ljudje to morajo slišati, morajo razumeti, da je nek razlog, zakaj se je treba žrtvovati. In ob tem požičnem času bi vas eh, poprosil, da narišete neko sliko za Irce, kaj bo ostalo za Irce in irske državljane, kakšno dividendo bodo dobili zaradi vseh teh ulaganj, kaj pravi vaša čarobna kugla za Irsko in za druge države, ki se konsolidirajo, kaj pravi, kaj bo v novem letu in po njem. Thank you. Thank you. Hvala lepa, hvala. Ko pogledamo Irska, ja, točno tako je, kot ste rekli, implementacija programa v, na Irskem je vedno bila v skladu z določili, zaradi tega so oblasti lahko ustrezno zaključile trenutni program. Vendar, če gledamo v prihodnje, uh, smo eh, še vedno bolj eh, oprezni, ko gre za proračun za leto 2015. Še kar nekaj stvari je treba izpolniti. Pozitivno je seveda 4,8 odstotn dolg v BDP-ju. In eh, seveda je to pod zahtevanim proračunskim korektivnim programom pri ravni 5,1. Vendar pa še vedno je treba hitro in učinkovito delovati. Rezultati eh, za Irsko kažejo, da sicer ni pomankanja kapitala, vendar je treba povečati rezervacije in tudi tvegano aktivo to je treba narediti eh, še pred eh, um, vseobsegajočo oceno in meja. In to, kar eh, je sedaj doseženo, ni nekaj obetavnega zaenkrat in še naprej bomo v okviru enotnega mehanizma nadzora spremljali Irsko zaključek na irskem tega programa pomeni, da je treba določene eh, ukrepe izvesti, čeprav so neprijetni. Eh, in eh, zakaj je Irska tako uspešna? Vprašali ste me, kakšna bo dividenda. Dividenda bo višja rast, več delovnih mest in več svobode v smislu mm, tega, kar je nekdo danes rekel na irskem. Eh, vla, eh, država si je eh, za zaključkom programa nazaj pridobila nacionalni ponos. To je res, to drži, vendar ta koncept velja šele, ko se to odrazi v več delovnih mestih in višji rasti. Thank you very much uh, for the SND. Uh, najlepše hvala in sedaj Petr Skinner v imenu SND-ja. Behind. Ja, vaša izjava pomeni pravi, da je uh, irski uspeh spet samo začetek. Slišal sem vaše komentarje o vključevanju uh, pri ocenjevanju vrednosti državnih obveznic. In sploh kakšna bo vloga ECB-ja pri tem. In eh, vi kot centralna banka, navezujem se na to, kar so vprašali kolegi o monetarizmu in eh, filozofskemu namenu tega v splošni um, gospodarstvu, ampak to se vse povezuje z makroekonomskimi zadevami in s tem, kar se dogaja na terenu. Imamo tri evropske nadzorne organe, ki naj bi igrali pomembno vlogo. Imamo tudi skupni odbor. Torej, to je nek eh, skupni odbor, ki je šele v povojih, mogoče sploh še ni rojen, ne glede na to, da se ljudje borijo, da se rodi. Ampak, eh, če pogledamo kaj si parlament eh, želi. Res je, določene dogodki so nas prehiteli in določene stvari smo pozabili. Ampak ne vem, eh, kaj vi mislite, kakšno ulogo naj ECB odigra eh, med to makroekonomsko vlogo in previdnostno vlogo kako bomo to ločevali, kako bomo eh, prisluhnili vsem tem organom in kako bomo lahko prepričani, da res eh, boste upoštevali, da je treba nekaj narediti, ko vam bodo rekli, da je to nujno treba narediti. That, that certainly... To je zares pomembno vprašanje. Eh, svet ECB e se je s tem ukvarjal in pripravili smo, ne vem, če smo to že objavili, nek način, kako bodo makronadzorne odgovornosti v dialogu z mikronadzornimi um, odgovornostmi oz, uh, e, enotnega mehanizma nadzora. Uh, težko je striktno ločevati med monetarno politiko in nadzorom, vendar e, še zlasti na področju previdnostnega nadzora obstajajo sinergije energije pri eh, poznavanju obeh eh, stranih posameznih problemov, eh, odkrivanje balonov, načinov, kako jih preprečiti, kako lahko splošna monetarna politika lahko sama privede do balona in tako dalje. Torej obstaja kar cela vrsta stvari, ki smo jih dolgo časa o kateri smo dolgo časa razpravljali in to bo eh, objavljeno pred eh, koncem tega leta. Ampak osnova pa je eh, narediti to, kar vi pravite, namreč izvajati makroprevidnostni nadzor skupaj z mikro nadzorom, ne v smislu vpliva eno na drugo, ampak izmenjave informacije, izmenjave ocene o tem, kako resna je situacija. Najlepše hvala. Fabricija ne vidim, torej eh, v imenu EPP-ja eh, e Astrid. Hvala, gospa predsednica. Gospod predsednik, trenutno poteka revizija Evropskega sistema za nadzor. In v tem okviru so nekateri od mojih kolegov in kolegic pozdravili mnenje, da Evropska centralna banka razpolaga s preveč pristojnostmi, s preveč moči. Preveč niti ima v rokah ena sama oseba, ena sama institucija. Institucionalne varovalke očitno niso dovolj, vsaj po mnenju teh, mnenju teh kolegov in kolegic. Kakšne argumente imate vi, gospod eh, predsednik, da zavrnete te pomisleke? A mislite, da jim boste, boste lahko dokazali, da se motijo, da bi lahko prilagodili eh, trenutni okvir in mislite, da bo to dovolj za ustrezno delovanje Evropske centralne banke? Hvala. Um. Hvala lepa. Naj uvodoma rečem, da ne gre za ECB, ki je želela si tako moč, ampak ste vi kot zakonodajalci, Evropski parlament in svet skupaj eh, sami odločili, da je ECB tisto telo, ki eh, naj eh, vključi enotni mehanizem nadzora. Ja, seveda, treba je povečati standarde odgovornosti in poročanja Evropskemu svetu, eh, Evropskemu parlamentu in tako dalje, vsem drugim. Upoštevali smo, kar je eh, priporočil Evropski parlament, sprejeli smo više standarde eh, odgovornosti in poročanja, kot sicer veljajo za monetarno politiko. In to je tudi cilj medinstitucionalnega eh, dogovora, ki ga imamo z Evropskim parlamentom, ki trenutno velja. Zato smo hvaležni Evropskemu parlamentu. Eh, odboru za uh, ekonomske in monetarne zadeve. Torej, Sheryl, najlepše hvala za to, kar si naredila sama, tvoji sodelavci, vsi v odboru, da se je ta dogovor sploh podpisal. Yes, I hope so too, yes. Uh, thank you very much. Najlepše uh, hvala in uh, sedaj Ramon Tremoza, izvolite. Dragi. Najlepše hvala, gospod Dragi. Samo dve zelo kratki vprašanji. Kompatibilnost z bančno unijo namreč možnost, da bi države članice eh, še naprej eh, obdržale veto na možnost odločitve pri reševanjah bank. Se upravičujem zaradi slabe angliščine. In potem še um, splošna ocena strani ECB-ja. Pomembni parametri še niso bili razkriti, naprimer obravnava državnega dolga, obseg stresnih testov, obravnava sistemskega eh, tveganja pri eh, pregledu kakovosti premoženja in tako dalje. V petih eh, minutah vem, da ne morete dati veliko informacij, vendar kdaj, na kakšen datum eh, lahko eh, pričakujemo informacije o obravnavi državnega dolga in obsegu stresnih testov. Oprostite, na čigav veto mislite? Na eh, veto držav članic pri eh, novem dogovoru o reševanju bank države članice želijo obdržati možnost dati veto na eh, evropsko odločitev, da bi se neka banka rešila. Tega ne poznam. Ne vem, da bi to obstajalo. Mogoče temu je tako, samo tega sam ne poznam. Enostavno ne vem. Ampak, če bi temu bilo tako, če je informacija pravila, če bi države članice lahko imele veto, da bi rekle ne. Mislim, da to samo po sebi ne bi bilo ravno smiselno. Bi, uh, druga zadeva je, da se reče, da je veto za um, opredelitev banke kot uh, eh, neekonomično. Smiselno bi to bilo, če bi se uh, enotni meha, um, sredstva enotnega mehanizma uh, za um, reševanje uporabili pri reševanju bank. Še vedno imamo eh, pogodbo, ki daje vsem pravico veta, vendar pri oceni eh, neučinkovitosti banke mislim, da o vetu ni govora. Glede drugega vprašanja, rekli ste, popolnoma prav imate, obstaja določena negotovost, ampak veste, šele začeli smo. Nameravamo uh, povečati ve, informacije uh, o parametrih, ki veljajo za pregled kakovosti premoženja in za stresne teste. To uh, velja uh, tako za bančno industrijo, za regulatorje in za ECB, je ECB sam, ki mora uporabiti ta instrument. Vendar pa ne pozabimo, kljub temu, da bodo uh, končni rezultati testov znani septembra ali oktobra naslednje leto, če v umestnem času pride do določenega ukrepanja, ki bo potrebno za to, da se določena banka dokapitalizira ali povečajo njene rezervacije, ki so preniske, ker nima dovolj kapitala. To velja še posebej za um, um, banke, ki kotirajo na trgu. Neverjetno bi bilo, da bi čakali eh, do eh, rezultatov oktobra. Eh, če je treba torej pri takih bankah, pri takih eh, podjetjih, kakorkoli ukrepati, potem eh, bo to informacija, ki jo bo treba takoj razkriti, kajti trgi morajo biti informirani. Torej, komuniciranje bomo pospešili, kolikor se le da. In drugič, končni rezultati bodo res, eh, naprimer, oktobra 2013, 2014 objavljeni, ampak ravno tako je tudi res, da če v določenih primerjih se ugotovi, um, da po pravilih eh, trga je treba takoj eh, razkriti informacijo in to bomo naredili, če bo treba korektivno ukrepati. Najlepše hvala in se tudi v imenu eh, SND-a gospod Balvini. Gospod predsedujoči, gospa predsedujoča, sam sem nov poslanec od 1. julija tukaj, prihajam iz Hrvaške. Eh, seveda, zelo pogosto, ko eh, razpravljam z euroskeptiki, v drugem delu od letošnjega leta smo videli mnoge eh, primere pozitivnega dela Evropske centralne banke in pri tem vam, zato vam želim čestitati za te rezultate. Po drugi strani pa, ko me euroskeptiki sprašujejo, uh, eh, naprimer o Irski in ki nas mogoče napoljuje na misel, da bi bilo veliko lažje izstopiti iz uh, gospodarske krize, uh, če gre za manjše države, manjša gospodarstva ki niso tako uh, velika in pomembna kot nekatere uh, druge ekonomije na jugu Evrope. Uh, Sam prihajam iz Hrvaške, kjer uh, je kar oziroma iz regije, kjer je okrog eh, šest eh, držav eh, imelo v zadnjem obdobju gospodarsko rast, pa nobena ni članica Evropske unije. Po drugi strani pa imamo Slovenijo in Hrvaško, ki imata hude gospodarske in bančne probleme. Že eh, štiri kvartale eh, se v Hrvaškem beleži pad gospodarske rasti, padec. In tudi v drugih državah, eh, ki so veliko bolj razvite, je gospodarska kriza zelo globoka. Bi lahko mogoče nakazali ekonomsko razlago eh, ali pa bi mogoče uh, se strinjali z mano, da bi bilo dobro, da bi te države se odločile za neko pot, ki je podo bila podobna irski poti ne, še ne tako daleč nazaj. Sem. Pripričan sem, da bi um, lahko nek. Um, previden optimizem danes izrazili glede na irski primer, vendar ne le na irski primer, tudi portugalski primer je lep in še lepši eh, španski primer glede na obseg napredka v vseh teh državah. Eh, le poglejmo si, kakšna je bila situacija pred enim letom, letom in pol. In eh, prišlo je do dramatičnih sprememb v pozitivnem smislu v vseh teh državah. Grčija je še en pozitiven primer. Dobimo lahko občutek, da ne glede na obseg, ne glede na dimenzije, če se izvajajo prave politike, se reševanje eh, krize vendarle zgodi, če tem državam uspe, če uh, uspejo prebroditi to deročo reko, če pridejo na drugo stran, če pri tem nastanejo koristi in to je prišlo v vseh državah, prišlo je do večje rasti in večjega števila delovnih mest. Eh, potem je to možno, vendar pri tem je treba biti odločen, z odločnostjo je treba odpravljati šibkosti teh gospodarstv, ki so pripeljale do takih neravnovesij. Dobro, najlepše hvala. Mislim, da smo sedaj slišali vse govornike, ki so se pripra, prijavili k besedi. Ali je še kdo drug, ki želi um, zastaviti še neko drugo vprašanje? Langen, hvala lepa. Še eno vprašanje za gospoda predsednika. Obremenitveni testi, ravno kar ste govorili o tem, v okviru enotnega nadzora. Po bazilskem odboru ni bilo možno vsega zvesti tako, kot bi morali. Sedaj pa so vse oči uperjene v ECB. Kako se bo ECB v bančnih bilancah lotil ponderiranja držav članic in kako bi ocenili države članice, predvsem tiste, ki govorijo, da bi morali ločevati zasebno in javno lastnino. Žal napredka na tem področju zaenkrat še ne vidim. Ja, there are, there are two different issues. Dve zadevi sta tukaj. Eno je ocenitev vrednosti državnih um, obveznice glede na inherentno tveganje in drugo je dodelitev ponderjev za to vrednost. O tem je treba razpravljati globalno znotraj bazelskega odbora. E, drugačna obravnava e, velja za um, evropske odbore veznice kot za ameriške, kot za eh, angliške in tako dalje. Kaj ti eh, banke v Evropi imajo konkurenčno eh, šibkost v primerjavi z japonskimi ali ameriškimi bankami. Zaradi tega je treba se dogovoriti na bazilskem odboru o ponderju, to je globalni forum. To pa ne pomeni, da v naših stresnih testih ne upoštevamo državnih obveznic. Ko jih izvajamo, državne obveznice imajo vrednost kot katerokoli drugo premoženje v lasti bank in zaradi tega jih je treba eh, ocenjevati glede na postavljena pravila oziroma na eh, pravila, ki jih bo eh, zastavila Evropska bančni organ torej obstajajo posebni um, eh, tveganja za obveznice in drugo je, kako, kakšne donose uh, bodo prinašale te obveznice v situaciji stresa, tiste, ki so v lasti evropskih bank. Najlepše hvala, še eno vprašanje. Hvala, gospa pred, predsednica. E, skupni dokument Evropske centralne banke in Evropske komisije o dostopnosti financiranja za srednja in mala podjetja e, nam kaže neko sliko, ki na, na, uliva veliko poguma. Eh, ali eh, razmišljate o operaciji, še eni operaciji eh, dolgoročnejšega refinanciranja, torej številka 2, in kaj bo to pomenilo za mala in srednja podjetja? V sedanji situaciji države, pardon, banke odplačujejo operacije dolgoročnejšega refinanciranja že. In sedaj si postavimo še vprašanje, zakaj eh, banke ne posojajo denarja srednjim in malim podjetjem. Ostajajo osnovna tri razloga. Eno je pomankanje sredstev. O tem smo že govorili pred dvema letoma in to smo rešili z operacijami dolgoročnejšega refinanciranja, ki jih eh, sedaj banke vračajo. Torej na prvi pogled glavni eh, prepreka za financiranje malih in srednjih podjetij ni pomankanje sredstev. In razen tega banke so same izdale svoje obveznice in nasplošno lahko rečemo, da so depoziti tudi v eh, neperifernih državah so se bistveno povešali. Torej, pomankanje sredstev ne kaže, da bi bil prvi razlog. Potem obstaja tudi drugi razlog, to je podkapitaliziranost. Moramo uh, ugotoviti, če je temu res tako in to bomo naredili z pregledom kakovosti premoženja. Ne pozabimo, med eh, letoma 2008 ali 2009 in 2012, konec 2012, če se ne motim, več kot eh, en trilijon evrov, polovica tri, trilijona evrov je bila vložena v kapital bank. Pri, polovica od tega je bila približno zaseben denar in polovica javni denar. In mnoge bančne inštitucije so v zadnjih štirih, eh, petih mesecih povečevale svoj kapital. To je prav gotovo dober trend ne morem reči, no, govorimo o poprečju tukaj, mimo grede, in moramo vedeti, da obstaja na tisoče bank, uh, ki živijo v poprečju popolnoma drugačnih um, pogojih, zlasti če pogledamo večje banke v primeru z manjšimi bankami. Ne vemo, kaj to povprečje dejansko uh, skriva. Podkapitaliziranost je lahko res prava ovira za nekatere kategorije bank, čeprav to ni vidno v skupku. Ampak tretji razlog pa je nenaklonjenost prevzemanju tvegan. Um, banke ne kreditirajo, ker jih je strah, da jim komitenti ne bodo odplačali um, uh, kreditov. Uh, in, uh, njihov bančnih komitentov pa ni, ker oni sami nimajo dovolj strank. In ko smo delali anketo med malimi in srednjimi podjetji, zakaj, kakšni so glavni težave, zakaj ne poslujejo dovolj ali dovolj dobro, eh, glavni razlog, ki so ga navedli, je pomankanje njihovih strank. In nedostopnost eh, kreditov je bil šele drug najpomembnejši razlog, ki so ga navedli. Torej, eh, sedaj se vendarle dogaja, da se nenaklonjenost prevzemamo tveganja zmanjšuje. Eh, če me zdaj tukaj gleda, eh, čutim pritisk njenih oči v glavi. <laughs> Še eno vprašanje. Silvi. No, hvala, Sharon, in hvala, gospod predsednik, da ste sprejeli še to zadnje vprašanje z moje strani zelo prepričljivo ste dan govorili, še posebej o izhodu iz uh, eh, evropskega območja. Zanima me, če se strinjate z mojim pomislekom v zvezi z vzajemnim zaupanjem. Vedno večje. Uh, Vedno večje so razlike med severom in jugom. Kaj lahko naredimo kot institucije, zato da bi preprečili, da se ta prepad še poveča? Po mojem mnenju je to del vašega mandata. Gre namreč za zaupanje. Če zaupanja med glavnimi akterji v sistemu ni, potem tehnični ukrepi ne bodo uspešni. Well, in, uh, a... Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, kajti zaupanje je podlaga za napredek na evropski ravni upravljanja. Vprašajmo se, kako je bilo možno, da ni bilo zaupanja, zato ker so ljudje imeli občutek, da se ne sledi pravilom, da ni fiskalne discipline, da se ne spoštuje pakta za stabilnost in rast, da smo na to pozabili na začetku novega tisočletja ali pa so ljudje menili, da strukturne reforme niso bile izvedene, z izjemo ene ali dveh držav. Najboljši način, kako bi torej povrnili zaupanje, je, da se držimo pravil, ki smo se jih dogovorili. Da razumemo, da morajo ekonomske politike biti opazovane skupno, da imajo posledice za druge države. Tukaj torej ne smemo imeti samo nacionalne odločitve. Vedeti moramo, da nacionalne odločitve plivajo tudi na druge države in če ignoriramo, to potem to spodkopa zaupanje. In seveda potem moramo izvajati prave politike za to, da lahko pokažemo, da lahko države stojijo na lastnih nogah. In to, kot smo veliko krat dejali, je zelo pomembno. Ne moramo eh, imeti unije večjih dolžnikov in upnikov moramo mm, pokazati dožnikom, da so kdaj tudi lahko upniki. Torej, to je tisto zaupanje, ki ga moramo povedniti. Hvala lepa. Uh, brief, so I... Hvala lepa, to je bilo na kratko, tako da lahko dobimo še eno vprašanje. Prvonž Beres. Uh, uh... Najlepša hvala, gospod predsednica. Gospod predsednik, veliko ste naredili predsedniki latin držav, finančni ministri, države članice in vse to, vsi skupaj eh, sodelujejo zato, da bi zagotovili stabilnost trgov. In to brez dvoma prispeva tudi k zaupanju. Imamo kritično vprašanje financiranja gospodarstva, govorili smo o MSP-jih in tako dalje. Komisar Barnier je na mizo dal dokument na temo eh, dolgoročnega financiranja in naložb v Nemčiji imamo institut DIV in potrebovali naj bi 75 eh, milijard evrov na leto za to. Kako komentirati vse to? Kako lahko monetarna politika prispeva k eh, dolgoročnemu financiranju gospodarstva? Imeli smo veliko zakonodajnih aktov, veliko uredb, eh, kaj vse lahko uporabimo na tem področju. Well, Največji prispevek monetarne politike je, da nadaljuje svojim prvotnim mandatom ohranjanja stabilnosti cen. Kot to pravim, to sem že dejal, mislim v obeh smerih, gor in dol. V tem trenutku vidimo inflacijo, ki je že kar nekaj časa predvsej pod dvema odstotkoma. Želimo si torej, da bi naša monetarna politika bila previdna in če dlje časa ostanejo obresne mere takšne kot so, novembra smo glede na to odreagirali, znižali obresne mere in vse skupaj bomo še spremljali, kot sem dejal, se zelo zavedamo, tvegan take nizke inflacije in pripravljeni smo ukrepati, imamo dovolj instrumentov in sposobni in pripravljeni smo ukrepati. To je največji prispevek monetarne politike, po mojem mnenju. Hvala lepa. Okay, Hvala lepa. S tem zaključujemo ta del našega sestanka. Vem, da boste kmalo spet z nami, tega se že veselimo. 3. marca so mi povedali, boste spet z nami. To je torej že v našem rokovniku. Verne, äh, dovolite mi, da v nazočnosti predsednika povem še nekaj o post, o, glede postokovnih vprašanj. Četrtek do povdne smo obravnavali letno poročilo ECB za leto 2012 pred skoraj prazno dvorano. Sram me je bilo kar se nas tiče parlamenta. Zato prosim predsednico, pišite predsedniku Evropskega parlamenta Martinu Šulcu, da bi tako kot pri drugih pomembnih dogodkih ne imeli istočasno stank odborov, predsedstva, triloge in tako dalje. Upam, da bo predsednica to poslala predsedniku Evropskega parlamenta. Indeed, da, z njim sem se že pogovorila. vrsto težav smo imeli prejšnji teden, deloma tudi zato, ker je bilo veliko trialogov, ne samo v našem odboru, temveč tudi v drugih, gre torej za sistem reševanja bank in druge direktive, veliko je pomembnih vprašanj in to je bila velika težava. Naj spomnim, da smo v torek, v torek imeli program do 23 oprostite, do 11.30 in potem smo začeli z glasovanjem. petinštirideset minut pred predvidenim glasovanjem je bila razprava končana in potem smo imeli prekinitev. Ta, to, tako načrtovanje se mi zdi katastrofalno. Uh, ne moramo sedaj imeti razpravo o plenarnem zasedanju, moramo se pogovoriti še o drugih točkah, gotovo pa lahko o tem govorimo na sestanku koordinatorjev. Tako, sedaj pa bo Pablo prevzel predsedovanje za konec, do konca današnjega sestanka, prav tako pa se postavljamo od predsednika ECB. Hvala lepa. Continuamos con el orden del día, punto 5 de la agenda, que es la. Tako, nadaljujemo. Sedaj gre za predstavitev osnutka poročila Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik. Poročevalec je Filip De Baker, ki mu kar predajam besedo. Gospod Evakar, prosim. Um. Hvala lepa, predsedujoči, poslanke in poslanci. Ne bom prebral celotnega poročila, mislim, da da je poročilo del razprav, ki smo jih že imeli, kar nekajkrat, da bi videli, v katero smer gre Evropski semester in priporočila, še prav posebno, kar se letnega pregleda rasti tiče. Imeli smo že kar nekaj različnih razprav tudi v preteklosti. Poskušal sem torej pripraviti jedrnato poročilo, jasno poročilo, ki dovoljuje, da se kar se da veliko političnih skupin vključil to in je vključujoče. Poskušal sem torej od samega začetka zagotoviti, da imamo poročilo, ki lahko govori o imenu velike večine opramentov. Saj upam tako. Nekaj glavnih tem. Skušali smo slediti enaki zasnovi, kot je to imela Evropska komisija, zato da bi zagotovili, da lahko primerjamo priporočila glede letnega pregleda rasti za leta 2014 in potem stališče Evropskega parlamenta. Nekaj splošnih pripomp. Najprej seveda mislim, da je potrebno povedati, da imamo danes zelo krhek začetek oživitve gospodarstva. V Evropi veliko težav še ostaja, še prav posebno, kar se konkurenčnosti izvajanja strukturnih reform tiče, prav tako pa pri javnem dolgu določenih držav članic. To je veliko breme mislim, da je tukaj nekaj programov prilagajanja že obrodilo sadove, moramo pa o njih še premisliti in jih tudi skrbno nadzirati. Vedno gre za kombinacijo sedanjosti in pogojevanja, to je omenil tudi gospod Dragi. Prav tako pa imamo pripombe, kar se tiče dokončanja Evropske monetarne unije, kjer še vedno vidimo, da nekaj elementov manjka in tukaj pozivamo k napredku pri teh stvarih kar se tega tiče, poročilo zrcali te pomembnejše elemente, kar se tiče izvajanja strukturne reforme, dolgoročnega investicijskega okolja, še posebno za MSP, usklajevanje davčnih sistemov in potem tudi globalna trgovina, globalizacija, vse to je del rešitev, ki jih moramo najti za, za naše gospodarstva notranji trg dela. Tudi tukaj potrebujemo veliko reform in moramo spodbujati tudi mobilnost med državami članicami. Seveda, pa konec koncev moramo priti do tega, da bomo postopoma, upajmo, lahko zmanjšali notranja neravnovesja, ki jih vidimo v evropskem gospodarstvu. Prav tako nekaj pripomp glede zmanjševanja dolga, ne samo na javni, temveč tudi zasebni strani kajti to tudi zavira gospodarsko rast, tu je potrebno nekaj postoriti. In potem ne nazadnje, prav tako pozivamo k razpravam o boju proti davčnim otajam in še prav posebno, da okrepimo demokratično legitimnost. To je ena ključnih zahtev Evropskega parlamenta in to je sedaj zajeto tudi v to poročilo. spolčevalci v senci. Na prvem sestanku smo se dogovorili, da bomo imeli zelo podroben aneks prilogo pripomp, da bomo imeli potem zelo jasno mnenje parlamenta in da bo veliko poslancev se lahko našlo v tem poročilu. Sem pa seveda prt za pripombe. Upam, da bomo lahko to upoštevali v končnem poročilu. Veselim se razprave. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Debaker. sam kot poročevalec o senci za e LS, bom povedal sledeče. Naj izpostavim zelo dobro delo, ki ste ga upravili. Poročevalec gospod Debaker, hvala lepa. Pomirili ste nekatere pomišljake, stvari, ki se jih moramo letiti v naslednjih mesecih. Kar nekaj ste že dejali, ne pa nekaj še dodam, izpostavim kako pomembno je, da se da že tudi vidimo luč na koncu predora. Vendar pa kljub vsemu je potrebno postoriti še kar nekaj. In mislim, da je to potrebno vedeti. Imamo pozitivne znake. ki nam omogočajo, da smo nekoliko bolj optimistični. Vendar pa vseeno je zelo pomembno, da se razmere izboljšajo. To je odločenega pomena. K temu spada tudi to, da izpostavimo pomen MSP-ju. Čisto konkretno je to nekaj, o čemer eh, venomer govorim. MSP-ji morajo imeti dostop do posojil in to posod v Evromočo po podobnih pogojih. MSP-ji morajo imeti določene poti financiranja, v celotnem evromoču, ne pa po državah, tako kot je zaenkrat urejeno. Zato je to zelo pomembno in to je izpostavljeno tudi v tem poročilu. Zahteva se, da se izvajo ukrepi, ki so že bili sprejeti, zato moramo tudi jasno zagotoviti, da se tudi EIB bolj vključi vse skupaj. To je zelo pomembno za financiranje MSP-jev. Prav tako smo že imeli predloge na to temo, lahko pa storimo še več. Mislim, da moramo storiti več. Evropska investicijska banka mora storiti več. In potem še nekaj. Boj proti brezposelnosti in seveda tudi boj proti brezposelnosti med mladimi. To mora biti naša prednostna naloga. To mora biti popolnoma jasno in zato torej tudi poziv sredstva, ki jih imamo na razpolago v javnstvo za mlade, moramo usmeriti tako, da bodo prišle do držav članic, kar se da hitro. Ne moramo kar tako še vedno zavlačevati in samo obljubljati mladim, da bodo dobili delovno mesto. Mladi morajo tudi čutiti, da mi kaj počnemo, da se odzivamo, da upoštevamo težave ljudi in da iščemo rešitve za njihove težave. In seveda to jamstvo za mlade je zelo pomembno. Poskrbeti moramo za to, da bodo sredstva iz jamstva za mlade prednostna naloga, kratkoročno gledano. Potem pa, kar se upravljanja tiče, tukaj moramo ukrepiti in okvir, gre za konkurenčnost. Tukaj potrebujemo boljše usklajevanje gospodarskih politik in radi bi dosegli tudi to, da bi ne ravnoteže lahko izravnali. To so najpomembnejše točke, ki sem jih želel izpostaviti kot poročevalci senci. Sedaj pa dobijo besedo naslednji kolegi. Najprej en hok kot uh, zastopnik podimate. Hvala, Pablo. Poskušal bom ustrezno odraziti. Je mnenje moje kolegice, kar pomeni, da bom prebral ta njen prispevek. Gospa Podimata pravi, da bomo seveda razpravljali v različnih točkah v zvezi s tem poročilom. Poročilo, ki bo predmet glasovanja, mora podati jasno sporočilo v imenu parlamenta. Ni nam všeč demokratična Eh, legitimnost ni nam všeč eh, osnovna pot tega poročila. Poročilo ne odraža želja Evropskega parlamenta. Želimo si več demokracije, več metod skupnosti. Potrebujemo ustrezen proračun usmerjen v rast. Zadati si moramo cilje iz programa Evropa 2020. Vključiti moramo tudi evropski semester in evropski semester mora izpolniti svojo vlogo v okviru evropskega semestra. Slebiti je treba konvergenčnim smernicam. Poročevalka pa meni, da mehanizem sklepanja pogodb ni dober. Potrebujemo ustrezen mehanizem za sodelovanje s komisijo in člani e, trojke, o čemer smo že glasovali v poročilu Ferreira. Proračunska konsolidacija mora biti usmerjena v rast, finančni steber je treba uskladiti s prednostnimi nalogi Evrope 2020. Narediti moramo konec eh, dvojnim merilom za države, ki se soočajo z eh, gospodarskimi težavami. Programi eh, reform morajo biti socialno smotrni. fiskalnost je uporabno orodje za to, da dosežemo ta cilj. Upoštevati moramo tudi poročilo kleva, zato ti si moramo ustrezne cilje glede eh, ekonomskega spremljanja v okviru Evropskega semestra in Evrope 2020. Boriti se moramo proti davčnim oazam, in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Tole bom preskočil, ker ne razumem točno. Hitreje je treba konsolidirati proračune, zato da vzpostavimo ustrezne pogoje za naložbe, boriti se moramo tudi proti podnebnim spremembam in to mora biti del naših načrtov. Boriti se moramo proti revščini, proti eh, velikim socialnim razlikam. Vzpostaviti pa moramo tudi minimalno plačo na evropski ravni. To so besede Ani Podimata. Hvala lepa. Sedaj pa imeno zelenih. Nikoga ne vidim, tako da gremo naprej. EKR, gospod Epping, vendar pa bo gospod Streček govoril v njegovem imenu, prosim. Uh, da. Gospoda Epinga ni, je v ZDA. In prosil me je, da preberem nekaj njegovih pripomp. Če si gledam seznam, lahko rečem, da imamo 8-9 točk. To lahko razdelimo v dva dela. V prvem delu se gospod Eping popolnoma strinja s poročevalcem. Prebral bom, kar je zapisal. Najprej, rad bi se zahvalil poročevalcu za konstruktiven pristop k temu poročilu. Ko išče skupne točke, raje kot tisto, kar nas deli. Osnutek poročila gospoda Debakera priznava, da kriza še ni končana. To je dobro in ključnega pomena je, da nadaljujemo s iskalno konsolidacijo, ki bo prijazna rasti in strukturnimi reformami. Prav tako odločno podpiramo investicije v raziskave, razvoj in izobraževanje. Menimo, da je modernizacija socialnih in izobraževalnih sistemov zelo pomembna. Prav tako pa tudi bolj učinkovit javni sektor. Nadalje, podpora MSP-jem in dostop do financiranja mora biti v središču pozornosti, če želimo, kar se da hitro, pomagati realnemu gospodarstvu si v pomoči. In če želimo osnovati dobro pokrizno gospodarstvo v Evropski uniji. Tukaj odločno podpiramo gospoda Debakerja. Po drugi strani pa se ne strinjamo s tem, da bi finančna pomoč določenim državam članicam bila pod skupnostnim okvirjem, potem poleg tega ne menimo, da je zaključek EMU prava pot naprej. V tem trenutku, ko imamo toliko pomislekov v okviru trenutnega programa. In te moramo najprej razrešiti, preden poglobimo sodelovanje. Gospod Teping bi rad izpostavil tudi to, da se Evropski semester vsako leto začne z letnim pregledom rasti. In to je tehnično orodje, ne pa politična, politični seznam želja. Prelomi kot je to, da mora dokončati EMU mora, to mora biti navedeno kje drugje. To pravi gospod Epping in seveda se z njim strinjam. Hvala lepa, gospod Streček. V imenu Guja e ne vidim nikogar, tako da sedaj odpiramo razpravo še za ostale. Najprej gospod Luling. Luling, you wanted the floor? Gospod Luling, ste želeli spregovoriti, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. prebrala sem ta predlog resolucije, osnutek resolucije. Načeloma se mi zdi dober. Ampak opredelitve, formulacije so malce nejasne, katerih nisem popolnoma razumela. Zato bi rada zastavila nekaj vprašanj. Druga točka. želimo zmanjšati cene ter uravnotežiti stroške dela in produktivnost. Katere eh, cene bi radi znižali? Kaj pomeni uravnoteženje stroškov dela in produktivnosti? A to pomeni, ne vem, če to še vedno obstaja v Belgiji, da bomo avtomatizirano prilagajali eh, ta dva elementa glede na produktivnost. Seveda morajo gospodarstva postati bolj konkurenčna, eh, si prizadevati za rast in tako dalje. Nihče ni proti temu. Nihče ni proti številki 5, da je treba zna, eh, znižati dolgove. V točki 7 piše, čestita tistim organom držav članic, ki so uspešno izvedli programe prilagajanja. Katere države članice so to? Katerim čestitate? To me zanima. Prihajam namreč iz države članice, ki dobiva iste, eh, ista priporočila vsako leto, kar pomeni, da eh, nihče ni upošteval teh smernic na to pa se zdi, kot da je vladam vseeno. Nihče ničesar ne naredi. V točki 11 piše, da naj bi znižali davke in prispevke za socialno varnost. Imamo težave v zvezi z financiranjem nekaterih od teh režimov. Ne vem, kako bi lahko v moji državi zmanjšali prispevke za socialno varnost. Kako? Ne vem, kako bi to lahko naredili. Menimo namreč, da jih je treba povečati, če želimo še naprej financirati pokojnine. V točki številka 13 besedilo pravi in tukaj se strinjam z besedilom, to je dobro zapisano, ampak v točki 15 ponovno govorite o fiskalnih eh, stroških, o davčni obremenitvi, ki bi jo naj prenesli z dela na potrošnjo, kar pomeni, da bi morali povečati DDV. Na to točka 19. Vzpostaviti bi morali eh, notranji trg dela in sodobno politiko priseljevanja. Meni beseda sodobno ni všeč, zato ker lahko vsak različno tolmači to besedo. Kaj sploh to je? Točka 28. Tukaj piše, je zaskrbljen, da sta samo dve državi članici dosegli svoje srednjeročne cilje. Kateri dve? In še zadnji komentar, točka 29. Tukaj piše povdarje, da evropski semester nikako ne sme ogrožati pristojnosti nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, še posebej nacionalnih parlamentov. Povdarja, da bi morali biti pristojnosti na ravni Evropske unije na nacionalni ravni jasno razdeljene če pravite, da ne moremo ničesar narediti, če neka država članica ne upošteva eh, priporočil evropskega semestra, potem države članice iz te formulacije razumejo, da lahko še naprej nadaljujejo s to prakso, še naprej ne upoštevajo eh, priporočil in smernic. To se dogaja v moji državi. Parlament analizira priporočila v različnih odborih, ministri pravijo, da so prebrali priporočila, ampak jih ne bodo upoštevali. Parlament pravi, da ni nič novega in stvari se ponavljajo, ničesar se ne naredi. mislim, da moramo biti predvsem bolj natančni. S takšnimi formulacijami ne smemo dati državam članicam eh, možnosti, da eh, pokažejo sredinec tem eh, smernicam. Se upravičujem za ta izraz. Hvala lepa in za konec še gospa Beres, ki veste je predsednica odbora za zaposlovanje. ona je tudi oblikovala poročilo na, pod, na področju upravljanja. Hvala. Tukaj ne govorim kot predsednica odbora za zaposlovanje, ampak kot članica odbora Ekon. Imamo poročilo, ki ga obravnavamo eh, v rokah kolega Gutierreza. Imam štiri komentarje na poročilo debakel. Najprej bi, rada, bi se rada zahvalila eh, poročevalcu za odstavek številka 30, ki se mi zdi zelo pomemben. Ne glede na to, če gre za nacionalne parlamente oziroma za Evropski parlament, je to zelo pomemben odstavek. Mislim, da če želimo ohraniti to sporočilo, ga moramo še okrepiti. v svetu govorijo o sistemu, enotnem sistemu reševanja in mislim, da moramo pri tem upoštevati eh, delo ekofina. Odstavek 21, letni pregled rasti, ta naj ne bi bil dovolj natančen. Zdi se mi, da tukaj prihaja do navskrižja. Benem pravite, da eh, ta pregled rasti ni dovolj natančen. Na te natančne podatke, ki jih najdemo v prilogi, pa ne obravnavate in zdi se mi, da bi moral Evropski parlament sodelovati v tej razpravi. Eh, ni nas veliko v tej dvorani sedaj. Nekateri kolegi eh, si želijo konvergence, ne vem, mislim, da se moramo vsi boriti eh, v isti vojni, ne pa da ne nehno obravnavamo nove eh, teme in si premislimo znova in znova. Letni pregled rasti je zelo pomemben trenutek za organizacijo demokratične razprave. Evropski parlament se mora odzvati, kot da bi bil eh, so zakonodajac v tej zadevi in zato imamo te pristojnosti od začetka tega sklica parlamenta. To mora biti torej zakonodajni predlog, dodati mu moramo eh, priloge, ker se bomo tudi mi spuščili, spustili v eh, podrobnosti priporočil za države. Škoda, da nimamo priloge, v kateri bi lahko jasno prikazali stališče Evropskega parlamenta vizavi eh, ocene, vizavi eh, letnega pregleda rasti. Tretji sklop komentarjev se nanaša na ravnoteže, ki ga najdemo v besedilu. Na eni strani imamo strukturne reforme, na drugi strani pa potrebe gospodarstva. Malce sem šokirana, morda sem prehitro prebrala to besedilo, ampak zdi se mi, da imamo eh, javne in zasebne naložbe, ki pa jih eh, predlog komisije ne obravnava ustrezno. Nemški inštitut DIV je o tem govoril imamo tudi podatke za Francijo. In s tem je povezano tudi vprašanje strukturnih reform. Po mojem mnenju, strukturne reforme kot takšne ne bodo eh, povrnile naložb. Mislim, da moramo ugotoviti, kaj je treba narediti in odpraviti težave. Ne na zadnje pa še davke. Evropska komisija je včasih precej previdna, ko gre za davke, ko gre za fiskalne zadeve. V nekaterih državah so eh, davki od kapitala, davki od dela in drugi davki eh, drugače urejeni. Strinjam se v določeni meri z gospodom. Luling. Višji DDV morda ni najboljša rešitev. Mislim, da se moramo na evropski ravni pogovarjati o obdavčevanju dela. Tega ne moremo narediti eh, le tako, da prenesemo davčno obremenitev na potrošnjo. S tem ne bi dosegli enega od ciljev, ki smo si ga zastavili. Potrebujemo nekakšen fiskalni ščit za to, da se bomo lahko zoprestavili najhujšim socialnim situacijam. Vprašanje boja proti davčni goljofiji, davčnim otajam, tukaj težav seveda nimam. Pomembne so naložbe. Eh, pomemb, pomembna je tudi priloga. Fiskalna reforma in naložbe, tukaj se bo pojavila razprava, ki smo jo sicer že imeli zadnji dve leti. Gre za razpravo, ki so jo začeli v Mednarodnem delovnem skladu, govoriti so začeli o učinkih multiplikatorja in tako dalje. gre za vprašanje, ki so ga strevilni, številni strokovnjaki že obravnavali. Upam, da bomo to lahko naredili tudi na ravni Evropskega parlamenta. Hvala, gospa Brez, hvala, da ste pojasnili, da ne govorite zgolj v eh, svojem imenu predsednice odbora za zaposlovanje. Ste bo še poročali, gospod Tebaker. Hvala lepa, predsedoči, hvala lepa za vse pripombe kar se poročila tiče. Čisto na kratko, morda se bom dotaknil nekaj točk, ki ste jih omenili. V imenu gospe Podimate, da kar se demokratične legitimitete tiče tukaj, seveda moramo krepiti poročilo. Pripravljam se si ogledati, kako lahko to storimo, tudi kar se formulacije tiče. To je ena boljših točk tega poročila in mora biti, zato moramo to razdeliti. Druga vprašanja. Slišali smo različne skupine, imeli smo razpravo že dvakrat, trikrat, vedno se pogovarjamo o isti stvari. Ali menimo, da je program v evropskih institucijah nekaj, kar potem zagotavlja pritisk na države članice, da resnično sledijo fiskalni vzdržnosti, istočasno pa izvajajo strukturne reforme na trgu delovne sile, socialnih sistemih, na področju izobraževanja in inovacij. Ali menite, da je to dobro pot ali ne, to je sedaj postala že kar ideološka razprava in poročilo skuša premostiti vrzeli med različnimi skupinami. Strijam se z gospod Luling. Glede tega vidika države članice niso pokazali dovolj veredostojnosti in dovolj odgovornosti za evropske projekte. To je eden od stavkov, ki je temeljen za to poročilo. Če želimo, da bo evropski semester uspešen, če želimo povečati evropsko verodostojnost, bomo morali imeti tudi prezumene odgovornosti strani držav članic. Ne moramo sprejeti priporočil, se dogovoriti vse to, potem če šest ur pa v svoji državi reči, o, to moramo pa storiti zaradi tega, ker nam to prepisuje ta komisija in svet. Tega si ne želimo, pa moramo to storiti. Ne, sami ste to podpisali, dvojček, šestoček, strinjate se s priporočili za določeno državo in zato torej morate to spoštovati. Strinjate se tudi z letnim pregledom rasti. Zato je to ključnega pomena. In mislim, da je to dobesedno tako zapisano poročilo. In mislim, da tako zajemamo tudi večino pripom gospe Luling in damo to tudi v kontekst. Kar se specifikati tiče drugi člen, Tukaj pravimo, da moramo še bolj spobediti konkurenčnost in seveda je ključno sporočilo to, da če se stroški dela večajo bolj kot produktivnost, potem nismo konkurenčni, tako da je potrebno boje uskladiti. To je pač temeljno ekonomsko pravilo, da če prije do preveč razkorako, potem smo v težavah. In to je v drugem členu. Sedmi člen. Nekatere države so se lahko vrnile posojanju, izposojanju denarja na trgu kot Irska, druge države. Nismo govorili o tem, katere države so to. To smo izuzeli na zahtev nekaterih poročevalcev v senci. Smo pa sedaj podali bolj obsežno splošno izjavo, ker seveda v prihodnje lahko še katere države izide iz tega programa. 28. člen. Seveda obstajajo države, ki pa so na drugi strani, ki so zelo dobre in še danes so v okviru pravil pakt za stabilnost ali še stečka. Nemčija, Estonija, naprimer, še vedno izpolnjujeta obveze, ki so zapisane o tem. Zato torej omenjamo ti dve državi, če želite. Jo lahko tudi torej specifično omenim. 15. člen. Vprašanje o poenostavitvi in davčnih sistemov. Da, resnično, če si vse skupaj gledamo širše, strukturna reforma pa tudi sprememba davčne politike. Trg dela je zelo obdavčen v Evropski uniji in seveda gospod Beres mora tudi zagotoviti, da bo tukaj šlo za širši premik. Moramo se odmakniti od obdavčitve dela k drugim obdavčitvam, ponovno uravnotežiti vse sektorje in celoten sistem, kot je izpostavil gospod Luling starajočim se prebivalstvom. Sedaj imamo razpravo, kako bomo financirali pokojninsko zavarovanje. Vendar pa seveda imamo po eni strani strukturne spremembe, ki jih potrebujemo in po drugi strani vedno več ljudi, ki lahko še vedno delajo dlje, sodelujejo na trgu delovne sile. Gre pa za temeljno razpravo, kako deluje naša davčna politika. Potem morda še drugi dve vprašanji. Gospod Beres. Razlog, zakaj nimamo priloge, je dvoj. Najprej, nimamo politične večine v parlamentu za to, to smo videli v zadnji razpravi o semestru. In drugič, menim tudi, da če želimo to storiti, moramo to storiti resno. Evropska komisija ima na razpolago veliko analiz, ki so na voljo v državah članicah. Če želimo ponoviti to vajo, se moramo pripraviti na to tudi resno. Ne bom dovolil, da bi sedaj imeli prilogo, kjer bomo imeli meni političnih želja različnih držav članic. Ne, ne, to ni tisto, kar potrebujemo, to ni potrebno. In to je tudi razlog, zakaj ni politične večine za to v tem trenutku. Prvo vprašanje sem poročevalcem senci zastavil, ali bi naj imeli razpravo v prilogi in ali bi lahko podprli prilogo ali ne. Velika večina, tudi zeleni so rekli, da ne bomo imeli priloge, ne želimo razprave in to torej razpoštujem večino. Vem, da je to nekoliko frustrirajoče za vašo skupino, vendar pa, če se gledate poročilo bolj podrobno in sodelujem z vašim poročancem Senci, da bi pojasnili nekatere vidike, je to poročilo zelo pregledno in dovolj podrobno, da lahko spoštujete tudi to. In potem seveda ekonomika, ideologija, govorite o multiplikatorjih, o tem, ali bi naj izuzeli javne investicije iz vačevanih programov. Različno mnenje imamo na to temo. Sedaj je zelo na kratko to poročilo omenjeno, vendar pa to ni jedro razprave. Bistvo razprave, kjer se vsi strinjamo, je, kako bi spet države postale konkurenčne, kako bi povrnili vredostojnost v gospodarstvo, kako bi spet spodbojali delovna mesta, podjetništvo in MSP-je in na rast gospodarstva. To je torej bistvo evropskega semestra in vse to je v poročilu. Veselim pa se nadaljnih razprav z vsemi vami. Upam pa, da bomo na koncu dobili poročilo, ki bo doseglo veliko večino tudi v odboru za zaposlovanje. Kaj ti? Vaše poročilo je veliko bolj podrobno kot je naše, se pa veselim sodelovanja z vami, tako da bomo uskladili obe poročili. Kajti mislim, da bi bil slab znak na vzven, če bi imeli dve različni poročili, ki greste v dve različni smeri in govorite o dveh različnih stvarih. Mislim, da moramo poskrbeti za uskladitev. Hvala lepa. Gospod D. Baker, rok za priloge sprememb je 9. januar. Glasovanje v odboru bo 30. januarja, na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali februarja. Hvala lepa vsem. Tukaj se bomo ustavili. Jutri pa nadaljujemo z gospodarskim dialogom in izmenjavo mnen z litovskim finančnim ministrom. To bo ob devetih zjutraj, tukaj v tej dvorani, če se ne motim. Prav. Zaenkrat pa smo končali. Hvala lepa.